proti vzdržani sprejet. 932 za proti vzdržani. To bomo morali preveriti elektronsko. Izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja. Jasno je, da smo ga sprejeli. Veliko večino. Kompromis 39 za proti vzdržanje sprejeti. Kompromis 40 za, proti vzdržani sprejet. 268 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 41 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 42 za, proti vzdržani sprejet. 929 za, proti vzdržani sprejet. Potem pa INTA 15 za, proti vzdržani sprejet še enkrat za, pr, še enkrat proti, vzdržani, sprejet. 43 kompromis za, proti, vzdržani, sprejet. Podk 3 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. A, itak je. Torej brez predmeta, ampak smo vseeno preverili. Drugi del sedaj, drugi del budk 3. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 279 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 280 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Budk 7 za, proti, vzdržani, sprejet in sedaj uvodne izjave. 4. Za, proti, vzdržani, sprijet. 5. Za, proti, vzdržani, preverimo elektronsko. 5. Uvodna izjava. Glasujte zdaj. Kaj je glasovanja? Sprijeta. 6. Za, proti, vzdržani, sprijeta. 7. Za, proti, vzdržani, sprijeta proti vzdržani sprejet. Zavrnjena. 8 za, proti vzdržani sprejeta. Kompromis 2 za, proti vzdržani sprejeta. Kompromis 3 za, proti vzdržani sprejeta. 14 za, proti vzdržani preverimo. 14 za, proti vzdržani sprejeta. 14 elektronsko. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. 9.13 za, proti, vzdržani. 80 procentov ni oddalo glas, torej preverimo 9.13 elektronsko. Glasujte zdaj, prosim. Geschlossen. Konec glasovanja. 47, torej sprejeli smo. Inta 3 za proti vzdržani sprejeto, inta 4 za proti vzdržani sprejeto. Navedbe inta 1 za proti, inta 2 za sprejeto, kompromis 1 za proti vzdržani sprejet, 9 4 za sprejeto proti vzdržani sprejet. 3 za proti vzdržani sprejet. 9 3 za proti vzdržani sprejet. Pa saj smo že pri elektronskem glasovanju osnutka poročila z vsemi spremembami. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeli smo ga z 42, eh, z, eh, z 42 glasovi proti in tremi zdržanimi. Torej, sedaj gremo na deveto točko dnevnega reda, oblikovanje okvira za pregled neposrednih tujih naložb po Evropski uniji. S poročevalcem Jeffreyem von Ordenem, eh, ali želi poročevalec kaj povedati v vodoma? Ms. Anikeni would like to say something, please. Gospa Anikeni bi želela nekaj dodati. Eh, čisto na kratko glede seznama za glasovanje Evropske ljudske stranke zaradi eh, zadnjih sprememb mnen političnih skupin, kompromisni eh, predlog 5 proti in 103. predlog spremembe glasujte ravno tako proti. Torej minus tukaj, toliko z moje strani. Okay, thank you. Any other remark? Hvala. Imamo še kakšno pombo, pripombo glede navodil za glasovanje? Dobro. Potem pa nadaljujemo, predlagam. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet. pa gremo naprej na kam. Pa kar na sedmi predlog za proti vzdržani zavrnjen. Dvainšestdeseti predlog spremembe za proti vzdržani zavrnjen. 159, gospod Buhner za, proti, vzdržani, zavrnjen. Potem pa 82. predlog, gospod Adaktuson za, proti vzdržani, za sprijet. 83 za, proti vzdržani, sprijet. 84 za, proti vzdržani, sprijet. 85 za, proti vzdržani, Preverimo elektronsko 85. predlog spremembe. Kastaldo. Konec glasovanja. Sprejet. 87. predlog spremembe za, proti. Rekl bi, da smo ga sprejeli. Preverimo elektronsko. Izvolite, glasujte. It's closed. Hvala. Konec glasovanja. Jasno je, da smo ga sprejeli z veliko večino. 88 za, proti vzdržani. Tudi 88 ga preverimo elektronsko. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnem. ga sedaj 90. Schaffhauser za, proti vzdržani zavrnjen. 92, 93, 94 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 4 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 5 za, proti vzdržani zavrnjen. Potem pa nadaljujemo. 101 šah aser za, proti vzdržani zavrnjen. 4 za, proti vzdržani zavrnjen. 106 za, proti vzdržani zavrnjen. 103 za, proti vzdržani sprejet. 103, preverimo elektronsko, izvolite, glasujte. Ja. Gospod eh, predsednik, ali nismo kompromisnega predloga 5 sprejeli? Ne. No, potem se pa upravičujem. <laughs> So, 103, 103, konec glasovanja. Sprejeli smo ga. 100 sto in sto štiri ali sto dva? Mhm. A, to je sedaj brezpredmetno. Potem gremo na sto dva. Lalon de Rike za proti vzdržani sprejeto. Kompromis šest za proti vzdržani sprejeto. 141 za, proti, vzdržani, sprejet. 142 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 143 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejet. 146 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 147 za, proti, vzdržani, sprejet. 148 za, proti, vzdržani, sprejet. 148 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 149 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 150 za, proti, vzdržani. Preverimo elektronsko. 150 predlog spremembe. Glasujte zdaj. It's closed. Konec glasovanja. Sprejet. 151 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 152 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, sprejet. 153 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ta je umaknem 156, potem pa šesti za, proti, vzdržani, zavrnjen. 155 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 158 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 165 za proti vzdržani sprejet. 8 za proti vzdržani zavrnjen. 168 za proti vzdržani zavrnjen. 9 za proti vzdržani zavrnjen. 171 za proti vzdržani zavrnjen. 173, 175, 176 za, proti vzdržani sprejet. 177 za, proti vzdržani sprejet. 178 za, proti vzdržani zavrnjen. 180 za, proti vzdržani sprejet. 12 za, proti vzdržani zavrnjen. 185 za, proti vzdržani, zavrnjen. 182 za, proti vzdržani, sprejet. 183 za, proti vzdržani, sprejet. Ne. No, 100. 86, gospoča Favzer za, proti vzdržani, zavrnjen. 187 za, proti vzdržani, sprejet. 188 za, proti vzdržani, sprejet. 190 za, proti vzdržani, sprejet. 193 za, proti vzdržani, sprejet. 194 za, proti vzdržani, sprejet. 195 za, proti vzdržani, sprejet vzdržani. Spreverimo. Elektronsko 195. predlog spremembe. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. Sprijeto. Sedaj smo prišli do predloga spremembe. 196 Schaffhauser za, proti vzdržani zavrnjen. 198 za, proti vzdržani zavrnjen. 197 za, vzdržani sprejet. 199 za, proti vzdržani sprejet. 200 za, proti vzdržani sprejet. Zavrnjen. 201 za, proti vzdržani sprejet. 202 za, proti vzdržani zavrnjen. 203 za, proti sprejet. 204 Ne, preverimo. 203. predlog spremembe gospoda Buhnerja. Glasujte zdaj elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnili smo ga. 204 za proti zdržani zavrnjen. 205 za proti zdržani za sprejet. 205. Ne. Potem pa dajcem za proti vzdržani. Preverimo. 13. Glasujmo elektronsko, izvolite. Konec glasovanja. Zelo z veliko večino sprejet. 14 za, proti, vzdržani, sprejet. 17 za, proti, vzdržani, sprejet. 18 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 21 za, proti, vzdržani. Preverimo. 21. predlog spremembe. Elektronsko glasujte zdaj. Konec glasovanja. Zavrnjen. 22. predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjen. 23 za, proti, vzdržani, sprejet. 24 za, proti, vzdržani. Preverimo 24. Petrle elektronsko, izvolite. Konec glasovanja. 30 za 29 proti. 27 za proti. Še enkrat preverimo, Peter le elektronsko 27. predlog spremembe, glasujte zdaj. Peter leta smo še enkrat pregledali, zelo pozitiven izid. 29. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 30 za, proti, vzdržani. Tudi to moramo preveriti še enkrat. 30 elektronsko, sedaj preverjamo gospoda Adaktusona. Začetek, konec glasovanja, zavrnjeno za en glas. Ja, tukaj, Lars? Ne, Ne povejte mu, ni prišel skozi. 31, gospod Šahazer, za proti vzdržani zavrnjen, 34, za proti vzdržani zavrnjen. Kompromis 1. Ne, ne, 34 nismo sprejeli, dobro. Sedaj gospod Epitedeos elektronsko za proti vzdržani zavrnjeno. 37 za proti vzdržani sprejeti. 39 za. Ne, je to brezpredmetno, ne, ne. 39 za, proti, vzdržani. Preverjamo elektronsko, 39 je predlog spremembe, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen, dozna en glas. Potem pa kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejet. 48 šahazer za, proti, vzdržani, sprejet, zavrnjen. 47 za, proti, vzdržani, sprejet. 49 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 51 za, proti, vzdržani. Preverimo elektronsko. 51. Že tretjič preverjamo Lojzeta Petrleta. 51. Konec glasovanja. 42.16. Z vsakim glasovanjem si bolj popularen, Lojze. 52. Za, proti, zavrnjen. 50. Za, proti, zdržani. Preverimo elektronsko. 50. predlog spremembe. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnili smo ga. 54 za, proti vzdržani zavrnjen. 55 za, proti vzdržani sprejet. 57 za, proti vzdržani zavrnjen. 58 za, proti vzdržani sprejet. 59 za, proti vzdržani, zavrnjen. 61 za, proti vzdržani, sprejet. 63 za, proti vzdržani, sprejet. Ja, 63. Kompromis 2 za, proti vzdržani, sprejet. 68, za, proti vzdržani zavrnjen. 71 in 70 za, proti vzdržani zavrnjen. Številka 2 za, proti vzdržani zavrnjen. In sedaj 72 za, proti vzdržani zavrnjen. Preverimo elektronsko. Izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja. Sprejeto. Schaffhauser. Ne, elektronsko preverimo. 73. elektronsko preverjamo. 74 za proti vzdržani zavrnjen. 75 za proti vzdržani. Zavrnjem. Preverjamo 75. elektronsko. Glasujte zdaj, izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjen. Ampak bilo je jasno, tukaj, kjer jaz sedim, se je jasno videlo. 76 za, proti vzdržani, zavrnjen, 78 za, proti vzdržani, zavrnjen. In sedaj elektronsko glasovanje o osnutku mnenja. Izvolite, glasujte. So vsi odali svoj glas, 49 za in 5 proti, sprejeto. In sedaj je pa sklenitev okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani. Včeraj smo se o tem pogovarjali eh, zvečer oziroma popovdne. Ali želi poročevalec Milan Mon karkoli dodati? Ne. To pomeni, da lahko glasujemo kar takoj. To je samo en glas. Izvolite elektronsko, glasujte zdaj. A, sprva na, ne, sprva naredimo to. Dva kolega manjkata, en kolega manjka, sedaj smo vsi. Uh, eh, 55 za, 3 proti in sedaj 11. Uh, eh, In sicer spremna rezolucija v soglasju za sklenitev okvirnega sporazuma. Ali bi sedaj želel gospod Milan Monkaj dodati? Ne. Potem še enkrat gremo neposredno na glasovanje. 24 za, proti vzdržani sprejet. 26 za, proti vzdržani sprejet. 25 za, proti vzdržani sprejet. To bomo preverili elektronsko. Izvolite, glasujte zdaj. 25. predlog spremembe. Konec glasovanja, zavrnjen. Kompromis 2. Za, proti, vzdržani, sprejet. 33 za, proti, vzdržani, sprejet. 34 za, proti, vzdržani, sprejet. 36 za, proti, vzdržani, je zavrnjen. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 38 za, proti, vzdržani. Rekl bi, da smo ga sprejeli. 38 smo sprejeli ali ne, kaj pravite? Ja. 39 za, proti, vzdržani proti, vzdržani, sprejeto. 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo 40. predlog spremembe. Elektronsko glasujte zdaj. Konec glasovanja. Jasno, z veliko večino sprejeli. 45 Kastaldo za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjen. 41 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 63 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprijet. 53 za, proti, vzdržani, sprijet. 48 za, proti, vzdržani, sprijet. Preverjamo 48. gospoda Tenoka. Izvolite, glasujte zdaj elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 49. predlog je piti dejals za proti zdržani zavrnjen. 51 za proti zdržani zavrnjen. 50 za proti zdržani zavrnjen. 54 za proti zdržani zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejet. 61 za, proti, vzdržani, zavrnjen. In sedaj vodne izjave 3 za, proti, vzdržani, sprejet prijet. 4 za, proti vzdržani sprijeta. 5 za, proti vzdržani sprijeta. 6 za, proti vzdržani sprijeta. Zavrnjena. 7 za, proti vzdržani sprijeta. Ustni predlog spremembe 1 za, proti vzdržani sprijet. 8 za, proti vzdržani sprijeta. 9 za, proti vzdržani sprijeta. 10 za, proti vzdržani sprijeta. 11 za, proti vzdržani sprijeta. 12 za, proti vzdržani sprijeta proti, vzdržani, sprejeta. 13 za, proti, vzdržani, sprejeta. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejet. 17 za, proti, vzdržani, preverimo elektronsko. Predlog spremembe 17. Charles Tenok. Glasujte zdaj, izvolite. To smo sprejeli 37 za, 22 proti. 18 za, proti vzdržani, zavrnjen. Sprejeto. 19 za, proti vzdržani, sprejet. Pa da preverimo 19. predlog spremembe, da dobimo vtis elektronsko. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. Sprejet. 20 za, proti vzdržani sprejet, 21 za, proti vzdržani sprejet, 22 za, proti vzdržani sprejet, 23 za, proti vzdržani sprejet. Charles petkrat si zmagal za povrstjo, zato pa nisi hotel glasovanju v bloku. Sedaj pa navedbe, prvi za, proti vzdržani sprejeto, dva za, proti vzdržani sprejeto. In sedaj smo prišli do končnega elektronskega glasovanja. Izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja. 54 eh, za, 2 proti poročevalcu čestitam. Številka 12 dnevnega reda protokol k sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med evropskimi skupnostmi in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Uzbekistan na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji. Poročevalec je gospod Radoš. Ali želi uh, gospod Radoš karkoli dodati kot poročevalec? Aha, sploh ga ni tukaj, dobro. Potem pa lahko neposredno glasujemo. In sedaj odpiram glas elektronsko glasovanje. Izvolite, glasujte zdaj. Tem lahko zaključimo. To smo sprejeli. 51 za 3 proti zadnje glasovanje danes, 13. točka, okvirni sporozum Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji. Gospa Sja Ifi je poročevalka, ne želi nič povedati, žal, torej podima neposredno na elektronsko glasovanje. Izvolite, glasujte zdaj. And it's closed. Konec glasovanja. In to smo sedaj sprejeli z 57 glasovi za in tremi proti. Najlepše hvala, kolegice in kolegi. Opravili smo vsa glasovanja v desetih minutah prej, kot smo pričakovali. Ministrica je že na poti. Eh, sedaj se bomo pogovorili z norveško zunanjo ministrico in res bi bilo lepo od vas, če bi nekateri ostali v dvorani.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 Right, dear colleagues. Kolegice in kolegi, gospe in gospodje, ura je natančno deset in v veliko veselje in čast mi je in mislim, da to velja za nas vse, da pozdravimo med nami gospodine Eriksen Sorajde, norveško zonanjo ministrico, ki je na obisku v našem odboru. Vaš predhodnik je bil prav tako v tem odboru in vedno je zelo prijetno izmenjavati mnenja za predstavniki norveške vlade, ki je aktivna v tolikih globalnih in regionalnih zadevah. Mislim, da ni treba podarjati, da imamo tesne odnose. Skratka, koma da je kakšna druga država, s katero smo si tako eh, blizu kar zadeva različne oblike sodelovanja, vse do podnebnih sprememb, trajnostnega razvoja, potem vprašanja zunanje politike. Norveška je vedno imela enak veliko opozicijo po teju tudi kar zadeva Rusijo in mislim, da bo zelo zanimivo, da bomo danes eh, slišali nekaj o tem, kako Norveška želi nadaljevati svojo aktivno vlogo tudi v politiki, kar zadeva Arktiko, kajti eh, pomembnost Arktike se nenihno povečuje. Prav tako bomo slišali nekaj o sodelovanju Eh, Norveške za geografskimi regijami, eh, kot so eh, bližnje vzhodni proces Afrika. Gospa ministrica Sorajde, imate besedo in v veliko veselje nam je, da ste med nami. Eh, hvala in hvala tudi za vabilo. V tej sobi sem že bila nekajkrat predtem, ampak samo eh, kot eh, publika, ki je poslušala ljudi, ki tukaj govorijo. Tudi v mojem obdobju, ko sem predsedovala temu odboru in sicer Mi smo pravzaprav eh, ena najbolj integriranih eh, držav z EU eh, in to velja tudi za sporazumije. Mislim, da smo edina država, ki je pravzaprav zavrnila uh, članstvo dvakrat in sicer 72 in 79, vendar pa nikoli nismo zavrnili evropskega sodelovanja, tako da smo zelo tesno povezani, eh, tako kar zadeva geografijo, kot tudi vrednote. In naša varnost, naša prosperiteta je zelo močno povezana. In prav tako vidimo enako tudi evropske izzive, to so tudi norveški izzivi in obratno. Uh, Eh, naša nova vladna platforma eh, govori, eh, da se norveška zunanja politika začenja v Evropi in moji kolegi in jaz zelo pogosto obiskujemo Brusel, včasih tudi nekajkrat na mesec. In primer našega tesnega sodelovanja je, da govorimo, da smo tukaj, imamo zelo veliko vsega, Eh, norveških državnih sekretarjev, ki so tu na sestankih eh, državnih sekretarjev. Torej, naj začnem s tem, da podam nekaj Eh, izjav v zvezi s tem, zakaj sem tukaj. V preteklem obdobju eh, so eh, Norveška in partnerji investirali zelo veliko diplomatskih virov in naporov za to, da bi dosegli trajen mir na Srednjem vzhodu. In Po eh, Oslu 93 eh, smo bili ad hoc liaison eh, odbor, kot vi veste, in od leta 93 predsedujemo temu odboru. Imamo zelo tesno sodelovanje, tako za regionalnimi akterji, pa tudi za EU. In to je tisto, za kar mislim, da je čudovito da smo v eh, Česiju na spomladanskem srečanju. Torej imeli bomo še srečanje kasneje danes eh, in eh, cilj tega srečanja je, da se dogovorimo za nekaj strateških stvari, ki bi okrepili tako vprašanja, ki zadevajo Palestino kot tudi Gazo. In upam, da bo to pripravilo ustrezna tla za nadaljevanje politiknih pogajanj. Že skoraj štiri leta ni bilo neposrednih pogovorov in moramo nadaljevati s temi pogovori, prav tako pa moramo postaviti tudi temelje za nadaljevanje tovrstnih pogovorov. Ko smo se srečali eh, za eh, izredno srečanje, ki bo, je bilo 31. januarja v Broslu, je bilo to pravzaprav prvo srečanje med palestinci in izraelci eh, od eh, namere Združenih držav, da premaknejo veleposlaništvo v Jeruzalem. In nivo udeležbe in tudi konstruktivna atmosfera, eh, ki eh, je prisotna, eh, dokazuje tudi zelo močen mednarodni mehanizem. To je pravzaprav eh, zelo močan mehanizem, eh, da imamo lahko vse akterje za isto mizo. In naš cilj je, da se izpogaja rešitev za obe državi. Bistveni cilj tega je, da se ustvari napredek, da se spodboje ekonomski razvoj in da se okrepijo palestinske institucije. Eh, in eh, to je eh, edin mednarodni forum, kjer se vdeležuje ta obe strani, kjer poteka tudi dialog z donatorji in z mednarodno skupnostjo. Ta teden Eh, sirski konflikt traja že eh, osmo leto eh, in situacija tam je nekaj, kar nas spominja na to, da se ta vojna nekako še ni končala. In mi seveda mislimo, da mora varnostni svet delati v smeri Eh, premirja eh, in to je zelo pomembno, eh, da se evakuira ranjence, da se nudi humanitarno pomoč in da zaščiti civiliste. Ko je ICES bil vojaško poražen, ICES in če se pogledamo eskalacije v preteklem mesecu in zlasti na severno-zahodnem delu Sirije, in eh, razvoj je zaskrbljujoč razmere so zelo hude eh, in po turški ofenzivi so razmere nepredvidljive in negotove. Kot mi vsi vemo, eh, da so humanitarne potrebe v Siriji ogromne. Eh, ogromno ljudi potrebuje pomoč znotraj. 5,5 milijonov pa jih je šlo iz države kot beguncev. Mi smo kot Norveška prispevali milijardo Eh, za rešitev te krize in eh, prav tako pa smo namenili toliko za humanitarno pomoč v eh, naslednjih štirih letih. Tako da bomo nudili tudi 225 eh, milijonov za Sirijo eh, in sosedne države. In prioritete so humanitarna pomoč eh, in izobrazba zlasti za dekleta in ženske. Močno podpiramo medijacijske napore ZN in prav tako smo skupaj z EU Eh, kar zadeva eh, obnovo Sirije, vendar pa šele takrat, eh, ko bo dosežen ustrezen proces. Če se pomaknemo v Severno Afriko in Sahel, imamo tam kar predvsej močno sodelovanje. Tesno sodelujemo in še tesneje sedaj z Maljem, z Nigerjem, z Tunizijo, in pretekli mesec smo odprli naše veleposlaništvo v Bamako. Trenutna situacija v Libiji in v Maliju eh, ima destabilizirajoč učinek na regijo kot celoto. Eh, negotovost v Severni Afriki in v Sahelu je zelo pomembna tudi za evropsko varnost boj proti ekstremizmu, eh, trgovini za ljudmi, eh, vse to je odvisno od eh, stabilnosti in sodelovanja. Mir je bistvenega pomera za trajnostni razvoj, za ekonomske investicije in tudi za ustvarjanje delovnih mest, kar je zelo pomembna zadeva v teh regijah. Eh, prav tako eh, bomo tudi pomagali eh, pri vzpostavitvi kapacitet, kar zadeva mednarodno pravo in človekove pravice. Prav tako se bomo udeleževali v multinacionalnih prizadevanjih in prav tako zelo cenimo tudi vodstveno vlogo, ki jo je EU prevzela v tej regiji. Eh, krize in konflikti na pragu Evrope. Vse to povečuje migracije proti Evropi in mi kot eh, Norveška smo seveda zelo blizu temu, poleg sodelovanja v Šenknu. Eh, in tudi v našem interesu je, da najdemo trajne rešitve. Eh, spoštujemo mednarodne obveznosti in to so naše skupne zaveze. Zaradi tega je to tudi ena od naših prioritet. Prav tako pozdravljamo novo task force za zaščito migrantov, da se pospešijo vračanja v države izvora gore in eh, da je tam potrebno vzpostaviti mednarodno zaščito. In eh, prav tako je treba ustrezno obravnavati priporne centre eh, v Libiji in tako. Tu so potem eh, projekti skrbniškega sklada, eh, kjer je potrebno nuditi pomoč najbolj ranljivim skupinam in zagotavljati človekove pravice, eh, seveda v skladu z ustreznimi standardi, kar je predpogoj. In sicer smo Eh, mi prav tako eh, aktivni v premeščanju 300 jih eh, beguncev, 300 jih bo premeščenih iz Libije. No pa gremo na Zahodni Balkan. In sicer smo videli, da, je, da so migracijski tokovi leta 2015 tudi razkrili slabosti uh, na tem področju, ki se soočajo z ekonomskimi in socialnimi izzivi. In to nas tudi spomine, da smo močno povezani. Balkans. Stabilnost in blaginja na Zahodnem Balkon, Balkanu sta pomembni za Evropo. E, krepitev krize se lahko eh, prestavi na druge eh, strani meje. Eh, tu moramo biti eh, vsi zavezani v Evropi, da na pomagamo na tem področju in eh, mi se strinjamo tudi s prioritetami iz dokumenta komisije. Eh, cenim vlogo Evropskega parlamenta, ki je eh, zelo pomembna na področju Zahodnega Balkana. Poročila o napredku posameznih držav, ki jih pripravlja tudi ta odbor, bomo eh, natančno prebirali. Eh, moj kolega iz Kosova bo tudi k malu eh, prišel sem v ta odbor in imeli boste priložnost razpravljati o odnosih. Odnosi med EU in Balkanom so pomembni za regijo samo kot tudi za eh, prihodnost celotne Evrope. Norveška igra tu aktivno vlogo. Eh, v letu 2018 smo podvojili našo pomoč za Zahodni Balkan in sicer na 33 milijonov evrov. Sprava, socioekonomski razvoj, eh, mir so prednostna področja. Mi investiramo tudi v infrastrukturo s pomočjo Eh, okvira za investicije v Zahodni Balkan. Mislim, da se lahko dopolnjujemo na področju Zahodnega eh, Balkana in da lahko še bolj sodelujemo z EU na tem področju. Sedaj pa velik preskok z, z Zahodnega eh, Balkana na Arktiko. Eh, deset Eh, odstotkov norveškega prebivalstva živi eh, na področju Arktike. Tam poslujejo, imajo družine. Eh, mnogi ljudje razmišljajo o Arktiki kot ledenem področju, vendar to je kraj, kjer ljudje živijo. Arktika je nekaj, kar zadeva celotno Evropa. Svet se hitro spreminja, Arktika pa še hitreje. Zlasti podnebne spremembe so zaskrbljujoče. Treba je najti pravo ravnovesje med eh, rabo in ohranjanjem verov in zato je znanstveno sodelovanje ključnega pomena. Mi vemo, da evropski znanstveniki dajejo pomembne prispevke k boljšemu razumevanju Arktike. Eh, za regijo je eh, značilen mir, stabilnost, mednarodno sodelovanje in mi želimo zagotoviti, da tako tudi ostane. Spoštovanje mednarodne zakonodaje in pomorske zakonodaje je ključnega pomena in to je tudi standard za to regijo. E, e, sodelovanja ob Balskem morju, arktsko, arktično sodelovanje in drugi okviri so pomembni. Mi smo vse, ta, vse te oblike sodelovanja podpirali in Ar svet za Arktiko je uh, ključnega pomena in mi podpiramo ta svet. Vaš odbor uh, je poskrbel tudi za celovit uh, uh, prestop EU do Arktike in um, mi to pozdravljamo. Na severu imamo skupno uh, mejo na kopnem in na morju s Rusko federacijo. Za nas je Rusija globalni akter, je pa tudi naša soseda. Imamo zaradi tega tudi bilateralno sodelovanje o praktičnih vprašanjih v skupnem interesu. Tu gre za celo vrsto različnega sodelovanja. Najpomembnejša področja za sodelovanje so ribolov, eh, potem eh, eh, Eh, jedrska varnost, eh, reševanje, eh, ohranjanje staleža polenavke in podobno. Vse to je pomembno za življenje na severu. Hkrati pa se zauzemamo za svoje vrednote in to počnemo skupaj. Skrbijo nas avtoritarni trendi v Rusiji, zlasti kar zadeva civilno družbo in človekove pravice. E, o teh vprašanjih spregovorimo e, tako na bilateralni kot tudi na multilateralni e, ravni. Po Salisburškem napadu smo tudi izrazili Eh, svoje, svojo zaskrbljenost in svoje sožalje. Eh, mi sodelujemo z eh, zaveznicami in restriktivni ukrepi Norveške so usklajeni z EU. Mi podpiramo reforme v Ukrajini z 20 milijonov evrov na leto in dajemo tudi člov, vekoljubno pomoč. Bilateralno pomoč eh, bomo eh, nadaljevali tudi na ekonomskem področju. Potem pa še nekaj besedic o Brexitu. Brexit eh, ne bo spremenil norveških odnosov z EU in to dosti krat ponavljam tudi na norveškem, zato da to vsi dojamejo. Naši odnosi ostajajo nespremenjeni. Mi cenimo uh, da eh, eh, Evropski parlament eh, poudarja pomen EFTE. Vaša vloga je pomembna. Mi želimo ohraniti tesne stike in dogovor o evropskem gospodarskem prostoru je ključnega pomena. Ta dogovor nam daje dostop do skupnega trga in isti regulativni okvir kot za države EU. Na ta način eh, imamo zagotovljeno predvidljivost ekonomskih odnosov s pomočjo evropskega gospodarskega prostora Eh, eh, dajemo seveda tudi eh, svoje prispevke Evropske unije in pomagamo zmanjšati socialne razlike med nami. Mi prispevamo in mi sodelujemo z drugimi državami Evropskega gospodarstva in EFTE. Seveda eh, koordiniramo skupni proces, vendar Brexit bo spremenil naše sodelovanje z Združenim kraljestvom. Dogovor eh, med Barnejem in eh, Davisom včeraj je pozitiven razvoj. S tem eh, se zagotavlja eh, nov okvir za eh, bodoče sodelovanje med eh, eh Združenim kraljestvom EU in to je prav tako pomembno za Norveško. Eh, potem pa še nekaj. Skupna eh, zunanja in varnostna politika. EU eh, in eh, Združeno kraljestvo se soočajo z ist temi grožnjami in potrebno je še naprej sodelovanje na področju obrambe in zunanjih zadev. Eh, Eh, to sodelovanje vključuje tudi Norveško in države EG, eh, e eh, Evropskega gospodarskega prostora. Potrebna so posvetovanja za isto mislečimi državami, kot smo mi. Mi želimo seveda, da se povečajo zmogljivosti za to, da bomo kos varnostnim izzivom in v našem interesu je, da tesno sodelujemo z Evropsko unijo in njenimi državami članicami. Tu moramo najti dobro eh, porazdelitev eh, eh, nalog med EU in NATO. In sodelovanje med EU in NATO je danes boljše kot kdajkoli prej. In za zaključek želim povedati še naslednje. Mi želimo tesne, poglobljene odnose z EU. Norveška in EU se eh, bosta soočali eh, z izzivi v EU in v sosedščini kot eh, najtesnejša partnerja in sosedi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa ministrica, za vaše desede. Sedaj imamo približno pol ure časa za razpravo. Naj vam na začetku povem naslednje. Razširjene eh, predsedstvo AFETA je danes sklenilo, da bomo potovali avgusta v vašo lepo državo. Imeli bomo skupno Eh, misijo AFETA in pododbora za varnost in obrambo, eh, šli bomo v Oslo, pa še na sever. Eh, naše varnostno sodelovanje bo v ospredju. Kolegi v tem prostoru, ki se ukvarjajo z Brexitom in mislim, da se večina med nami ukvarja v tem trenutku s Brexitom. Mi vsi dostikrat izrečemo besedo norveški model, ki ga Britanci žal ne želijo sprejeti. Torej, omenili ste veliko vprašanj, mnogi kolegi želijo govoriti najprej za ELS Mihael Galer, prosim. Eh, hvala lepa, dobrodošli v našem odboru. Če ne bi vedel, da Norveška ni v EU, eh, bi ob poslušanju vašega govora eh, pomislil, da ste dobra članica, celo boljša od nekaterih dejanskih članov EU. Omenili ste številna vprašanja glede Brexita. Ste očitno zadovoljni, sedanjo situacijo. Eh, vem, da Norveška eh, natančno spremlja, eh, kaj se dogaja. Uh, saj je uh, Norveška članica EGS in uh, vem, da tudi vi ne želite, da bi nekega dne uh, Združeno kraljestvo imelo boljši položaj od vas. Uh, to imamo v mislih. Uh, Govorili ste o Arktiki in o sodelovanju z Rusijo na tem področju. Če primerjate eh, eh, sodelovanje v svetu za Arktiko danes ali pa pred nekaj leti. Ali se vam zdi, da eh, Rusija izkorišča svet za Arktiko eh, zato, da pokaže, da dela kot ponavadi ali pa morda tu eh, sedaj razvija bolj agresiven pristop? Eh, potem pa. Eh, eh, Kaj se vam zdi, ali je vojaška prisotnost v regiji večja? Eh, kako je s Špicbergnom, eh, eh, ali gre tu samo za znanstveno prisotnost, ali pa gre tu tudi za nastop obveševalnih služb. Potem pa ste omenili bilateralne odnose. Pred dvema letoma, če se ne motim, ste imeli nek dogodek, ko so begunci prišli s kolesom iz Rusije. Eh, ali obstaja kak dogovor z rusko stranjo, da se preprečijo eh, taki dogodki v prihodnje? Ali pa morate samo bedeti eh, na tem, da se to ne bi ponovilo? Hvala lepa, gospod Galer. Želite odgovoriti na vsako vprašanje posebej? Ne, nekaj vprašanj eh, bi rada slišala naenkrat. Sedaj pa SND, gospod Kan. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Tudi jaz sem nekaj časa živel v vaši lepi državi. Pogovarjali ste se z našim sekretarjem za zonanje zadeve o napadu v Salisburju. Ali ste se pogovarjali eh, tudi z naš, eh, eh, na, našim ministrom za zvonanje zadeve o Brexitu? Meni se zdi to katastrofa. To moramo priznati. Kaj menite o tem, da se bo Združeno kraljestvo morda pridružilo EGS? E eh, Govorili ste tudi o obs, na, zelo obsežno o zunanje politiki po svetu. E, kako e, je to mogoče? Kako pa je za norveško družbo in recimo kako je z napadom Brekvika pred nekaj leti, kako to vpliva na kohezijo norveške družbe? Kako je z zakonodajo o porokah, naprimer med bratranci na norveškem? Kako je z eh, to zakonodajo? kako je torej s porokami med bližjimi uh, sorodniki. Uh, gre za uh, uh, predsednik je prosil za ponovitev vprašanja. Torej, tu gre za poroke med bratranci in sestričnami. O tem se očitno govori eh, na norveškem. Ali ste glede tega že sprejeli kakšno odločitev? Hvala lepa, Ana Fotega. Uh, eh, gospa ministrica, dobrodošli v Evropskem parlamentu na sestanku AFETA. Mi se seveda zavedamo vloge Norveške na področju skupnosti eh, skupne sonanje eh, in varnostne politike. Dosti krat eh, so pri nas predstavniki Norveške na obisku in stalno se pravzaprav pogovarjamo o tej temi. Eh, čestitke za vlogo Norveške zaradi sodelovanja z nami na številnih področjih. veliko se razpravlja o sodelovanju med EU in NATO na področju obrambe in varnosti. Eh, pomembno je, da slišimo seveda tudi mnenja eh, Norveške glede tega. Zlasti po varšavskem vrhu je to pomembno. Moje vprašanje glede Arktike je pravzaprav že zastavil gospod Galer, vendar jaz bi razširila vprašanje in eh, želim zvedeti, kakšno je vaše mnenje glede militarizacije ne zgolj Arktike, eh, temveč tudi eh, naprimer Kaliningrada. Naše upanje Um, eh, za mirno prihodnost eh, Baltskega morja se zmanjšuje eh, tudi po močni militarizaciji Krima in priključitvi Krima. Torej, vidimo tudi dogodke na Bližnjem vzhodu kakšne so uh, po vašem mnenju možnosti, da se uresniči resolucija Združenih narodov 24.1 in da pride do primirja uh, v Siriji. Ne smemo pozabiti pomembne vloge v mirovnem procesu na Bližnjem vzhodu. Mene zanima, kakšno je vaše mnenje glede uh, Eh, vidika izobraževanja v eh, Palestini, kako je treba eh, prilagoditi učne načrte, da ne bo prišlo do glorificiranja mladih padlih. Hvala lepa, sedaj pa za zelene, gospa Valero. Hvala lepa Jaz bi pa rada govorila švedsko, eh, ko imamo tu eh, eh gostjo iz eh, Norveške. Eh, ja, skratka, če boste slišali švedščino, najbrž ni potreben prevod. Ja, imam vprašanje v zvezi z Arktiko. Skratka, posledice podnebnih sprememb. Eh, Eh, to bo imelo težke posledice za nas na eh, severu, za Norveško in tudi druge. Eh, vsi vemo, kaj se dogaja. Hkrati pa ima Norveška nahajališča nafte in zelo nevarno je črpati nafto na Arktiki. In poleg tega imamo še sodbo, sodišča z januarja in vlada. se mora braniti proti organizaciji, ki je šla pred sodišče. Kakšna je situacija sedaj? Kaj ti nahajališča naft veste, na Arktiki so zelo bogata. Obstaja norveška študija, ki pravi, da mnogi norvežani začenjajo govoriti o tem, da naj bi nafta kar tam ostala pod zemljo. Torej, kako daleč ste prišli za poskusnimi vrtinami oziroma sploh z projekti črpanja nafte in z posledicami, ki bi jih to lahko imelo. In vemo, da obstajajo tendence, da bi to ustavili. In zelo eh, me veseli, da ste govorili o drugih temah. Videli smo, kaj se je dogajalo zadnje čase. EU in države članice eh, so zelo močeče. Vendar pa moramo pomisliti na to, da gre za državo kandidatko in to ima posledice za mnoge države članice. Vendar pa um, no, ima Norveška tu bistveno bolj proste roke, morda se lahko jasneje izraža in mi, uh, kot mi v Evropski uniji. Skratka, zanima me norveško mnenje o razvoju v Turčiji. Kako se želite odzvati? Minister... Še dva govornika. Naslednji je Elmar Brok iz Nemčije, bivši predsednik eh, AFETA. Eh, hvala lepa, lepo vas je spet videti tukaj. Imeli smo nekaj eh, pogovorov pred nekaj leti v Oslu. Imam vprašanja glede varnostne politike in Brexita. V pogajanjih eh, moramo najti seveda tudi poseben dogovor glede varnostne politike in zlasti po pesku. Gre za vprašanje eh, kako lahko povabimo Združeno kraljestvo, da sodeluje v misijah, v projektih, v nabavi in tako naprej. Mene zanima, kako vi gledate na to, kajti vi imate podobne situacije. Država članica NATO, eh, Norveška lahko tudi nekje sodeluje. Ali nam lahko date predloge? Seveda je jasno, da ne morete sodelovati pri upravljanju, eh, vendar na kakšni ravni bi lahko imeli povezave? Vaš premijer je pred nekaj tedni rekel, ko se eh, pogajamo z Združenim kraljestvom, ne smemo dopustiti, da bi eh, Združeno kraljestvo imelo boljši eh, dostop do notranjega trga kot Norveška, ki sodeluje v notranjem trgu. Morda nam lahko nekaj več poveste tudi o tem. Hvala lepa. In sedaj na koncu še eh, Alois Peterle, ki prihaja iz Slovenije. Hvala lepa, gospod. Eh, predsednik. Hvala lepa, gospa ministrica, za jasne in prijazne besede. Eh, z vami želim povedati, vam želim povedati nekaj naslednjega. Eh, pogovarjal sem se s političnimi kolegi iz držav, ki so manj oddaljene od Brusla kot Norveška eh, in povedal, vprašal sem jih, kaj, kakšna je njihove uh, mnenje glede Ukrajine. Eh, pa so rekli, oh, to je tako daleč. Eh, eh, očitno pa nič ni predaleč za Norveško, niti Zahodni Balkan. Tudi to je v ospredju vaših razmišljanj in vesel sem te vaše pozornosti. Rekli ste, da imamo skupne vrednote in geografijo. Vesel bi bil, če bi tudi kdo drug spregovoril take besede. Hvala lepa. Right, thank you, uh, colleagues, Minister. Hvala lepa. Kolegi, gospa ministrica, ste pripravljeni na odgovor. Eh, no, jaz sem obiskal eh, sile NATO v Litvi, eh, obiskal sem nemški bataljon in bil sem tudi na norveškem in videl sem, da obstaja odlično sodelovanje in mi smo res hvaležni za odlično sodelovanje z Norveško, z NATO. In kot je kolega ravno kar povedal, ko vas poslušam, eh, imam občutek, da je Norveška boljša članica Evropske unije kot nekateri dejanski člani. Prosim. Hvala lepa. Poskusila bom odgovoriti na čim več zastavljenih vprašanj. Najprej, eh, dobrodošli na norveškem eh, avgusta. V veliko čast nam bo, da vas lahko sprejmemo in eh, mislim, da je to tudi zelo dober čas za potovanje na sever. Mislim, da boste imeli odlično potovanje. Na državni ravni in tudi znotraj eh, NATO imamo dobro sodelovanje. V Litvi stojimo drug ob drugem, tako kot smo to že počeli desetletja. In zaradi tega je tudi naše sodelovanje še globlje in močnejše. Eh, prav gotovo eh, se bom še povrnila k temu, kar je povedal gospod Brok, vendar na tem področju vidimo naslednje. Eh, Evropska unija se zelo trudi na področju peska, eh, povečuje eh, izdatke na področju obrambe. Eh, tu gre za to, da poskrbimo za lastno varnost, temveč tudi, da poskrbimo za našo skupno varnost. Mi stojimo drug ob drugem, zato gre pri NATO in EU povezujejo nas eh, vrednote. Če ne bi imeli vrednot, eh, ne bi mogli eh, pošiljati vojakov v operacije zato, da se vzajemno zaščitimo. Se pravi, tu gre za vrednote, te je treba izpostaviti. Najprej prva vprašanja Mihela Galarja glede Brexita in sveta za Arktiko. Sodelovanje v svetu za Arktiko dobro deluje vsemi eh, članicami in opazovalkami in eh, upam, da bo tako tudi ostalo. Eh, in tako je ostalo po letu 2014 in mi bomo storili vse za to, da tako tudi ostane mi ne smemo eh, govoriti o trdnih varnostnih vprašanjih v tem svetu, eh, kajti s temi vprašanji se lahko ukvarjajo druge organizacije, tam je to bolj na mestu. Svet za Arktiko je pomemben za eh, tolikšne države, tolikšne regije in svet naj ostane takšen, kot je, ker deluje. kar zadeva povečano eh, vojaško aktivnost Rusije na severu. Tu vidimo dve stvari. Eno je ponovno odpiranje vojaških baz, eh, ki so bile zaprte desetletja. Nekatere odpirajo za uh, civilne namene, ker je tu zelo slaba uh, infrastruktura. Če želi nekdo, na primer, raziskovati uh, pomorske poti, potrebuje tudi neko infrastrukturo. Druge baze pa odpirajo za vojaške namene. In druga stvar, ki jo ugotavljam, je povečana aktivnost in vzorec aktivnosti. Na mnogih področjih ne nujno na eh, severu, temveč eh, naprimer eh, na področju Balske regije vidimo bolj agresivno vedenje. Vedeti pa moramo, da ne gre zgolj za vojaška sredstva. Mi vidimo povečano aktivnost tudi na področju propagande in sporočanja. Mi vidimo tudi povečano aktivnost Eh, aktivnost obveščevalnih eh, služb eh, in tudi naša obveščevalna služba daje jasne ocene, dali so jasno oceno glede tega, da Rusija in Kitajska, da sta na področju obveščevalnih služb akterja, ki predstavlja ta pravi izziv za nas in druge obveščevalne službe po tem, kako je z Združenim kraljestvom in članstvom v EGS. O tej temi se do sedaj ni govorilo e, zaradi odločitev v Združenem kraljestvu. In če poslušate Terezo May oziroma če ste jo poslušali 2. maja, e, je jasno, da želi zapustiti carinsko unijo eh, in eh, notranji trg. Eh, to pa bi bila pogoja za EGS. Potem pa še nekaj glede enotnega skupnega trga. Za nas je to pomembno pomembno je, da imamo dostop eh, eh, do trga, kjer živi pol milijarde ljudi. To je pomembno za podjetja, za predvidljivost, eh, za našo gospodarsko moč. 80 odstotkov našega izvoza gre v EU. In mi seveda želimo zagotoviti, da se ohrani celovitost enotnega trga. To nam je zelo pomembno, to veliko pomeni tudi drugim državam članicam. Evropske gospodarske skupnosti. Eh, potem, kako je s temi porokami med bratranci in sestričami? S tem vprašanjem se ukvarja vlada, nimamo še nobenih odločitev, vendar že nekaj časa govorimo o tem vprašanju. Ne vem, eh, kakšna bo rešitev, vendar to je vprašanje, ki, eh, kjer smo zelo angažirani, ne zgolj na norveškem, o tem se govori tudi v drugih državah. Eh, potem pa sodelovanje eh, znotraj eh, skupne zonanje in varnostne politike in sodelovanja EU in NATO. In resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov. Mislim, da ni treba izpostavljati Um, da je pomembno uveljaviti to resolucijo. Uh, tu potrebujemo seveda voljo udeleženih strani, da zaustavijo ogen. Uh, to je do sedaj uh, funkcioniralo samo po nekaj ur, tedaj so odprli določene koridorje za medicinsko pomoč. Mi smo imeli samo 50 evakuaciji. To seveda ni niti približno toliko, kolikor bi potrebovali. Eh, ženske in otroci so eh, pravzaprav eh, se ustavili v koridorjih, ki naj bi jih peljali ven, ne morejo naprej. To je res zelo huda pereča situacija in mi moramo biti eh, zelo glasni in moramo prositi stranke naj spoštujejo resolucijo, kajti treba je ustaviti eh, ogen in treba je pomagati ljudem na terenu. Potem eh, mirovni proces na Bližnjem vzhodu in izobraževanje. To je nekaj, eh, eh kjer zelo veliko eh, eh, delamo tudi z UNRO ocenjujemo uh, učne načrte tako za nižje kot za višje stopnje. Uh, nižje stopnje so končali uh, od prve do četrte stopnje, sedaj pa nadaljujejo z preučevanjem uh, stopen 5 do 11. Treba je zagotoviti, da najmlajši v šolah Iščem besedo. E, e, no, včasih mi kakšna e, beseda izgine. No, ne smemo spodbujati sovraštva med mladimi. Kaj ti, kadar imamo sovražni govor med mladimi, je situacija če dalje težja. In, če dalje težje je najti mir za regijo. Potem pa podnebne spremembe in Arktika. Večina eh, podnebnih sprememb učinkuje na Arktiko, ne prihaja pa z, eh, iz Arktike. Se pravi, eh, vzroki so druge, učinki so pa prvi tam. In opravljamo raziskave za to, da ugotovimo, kako lahko napovedujemo, kaj se bo zgodilo na drugih delih sveta na področju podnebnih sprememb. Od leta 1979 imamo okoljsko prijazno pridobivanje nafte in plina, mi vemo, da je to pomembno zlasti za ranljive eh, pokrajine in zaradi tega določenih krajin tudi nismo eh, uporabljali za pridobivanje nafte ali olja, eh, ker pač te pokrajine enostavno niso primerne za to. In če vrtamo, eh, potem to počnemo na okolju. Eh, prijazan način, eh, osredotočamo se tudi na eh, obnovljive vire energije, skrbimo za to, da ne bo prišlo do nesreč in da eh, tudi ne bo prišlo do učinka na okolje, okolje vrtin. Afrin. Eh, vsako leto v parlamentu govorimo o zonanji politiki in tu dajem jasno sporočilo. Norveška vlada je zelo zaskrbljena zaradi eh, turške aktivnosti na tem področju. Treba je spomniti vse stranke, da obstajajo določena pravila, eh, tudi pravila glede sorazmernosti. In ta pravila je treba eh, tudi spoštovati zato, da bomo spoštovali mednarodno humanitarno pravo. Tudi druge države pozivajo k previdnosti, Eh, mi vsi vemo, da obstajajo v tej pokrajini določeni izzivi in obstajajo tudi legitimne skrbi zaradi varnosti, vendar vse je treba početi sorazmerno in eskalacija v zadnjih dneh so razlog za skrb. Eskalacija v zadnjih treh, štirih dneh je bila zelo velika. Eh, potem pa Elmar sodelovanje na področju varnostne in eh, zonanje politike nam je bilo zelo pomembno. Imamo nove instrumente kot PESCO, ED, EDP eh, e in mi iščemo seveda tudi eh, nove oblike sodelovanja. Mi smo že leta in leta povezani z Evropsko obramno agencijo. Mi smo po naših prispevkih na sedmem mestu, vendar mi želimo sodelovati tudi pri projektih, pri posameznih eh, projektih znotraj peska. Eh, mi še vedno ne vemo, kako se bodo te stvari razvijali in mi moramo seveda videti, v katero smer eh, bo vse šlo in dokler tega ne vemo, je težko povedati, kakšno bi bilo idealno sodelovanje. Vendar tudi pred peskom smo že iskali načine za tesno sodelovanje. Mi menimo, da je to zelo zanimivo, eh, vendar mi vemo, da je treba najti dobro porazdelitev nalog med NATO in EU. Ne smemo podvajati struktur. Po mojem mnenju eh, moramo pogledati, katere naloge naj izvaja NATO, katere naloge EU. Eh, e Na ta način bomo bolje poskrbeli za svojo splošno varnost. S komisijo sem govorila tudi o sodelovanju v pripravljalnih okrepih na področju Eh, obrambnih raziskav. Mi smo edina tretja država, ki tu eh, sodeluje in tu počnemo s pomočjo sporazumov. Za našo obrambno eh, industrijo bi bilo pomembno, da sodeluje tudi v industrijskih programih. Veliko investiramo v raziskave in dobro bi bilo seveda, če bi imeli koristi od industrijskih programov. Zaenkrat nimamo rešitve za to vprašanje, pogovarjamo se s posameznimi državami, pogovarjamo se s komisijo, iščemo iščemo rešitve za to, ker bi bilo to zelo zanimivo in hkrati bi bilo to tudi relevantno za EU. Mislim, da bi bilo dobro za EU, eh, če bi eh, sodelovali tudi na tem področju. Vse smo partneri tudi v drugih programih. Glede Ukrajine sem slišala bolj eh, komentar kot vprašanje. Naj ponovim še enkrat mi sodelujemo z EU, z NATO-om in tudi bilateralno z Ukrajino. Za nas je zelo pomembno, da spodbujamo eh, reforme v Ukrajini, eh, da zagotovimo, da eh, pomagamo v vzhodni Ukrajini z humanitarno pomočjo, vendar hkrati moramo skupaj zastopati svoje vrednote dosti krat ugotavljam neko utrujenost, da se ljudem ne da več ukvarjati z Ukrajino, vendar kljub samo moramo ustrajati in zagotoviti moramo, da eh, bo sporočilo posem jasno. Tu gre za mednarodno eh, pravo in zaradi tega tudi sprejemamo ukrepe in tudi podpiramo Ukrajino v težavni situaciji. Hvala lepa. Hvala, gospa ministrica kakršnokoli še dodatno vprašanje, pripomba, komentar z vaše strani. Ne? Če temu ni tako, potem se v imenu odbora za zunanje zadeve najlepše zahvaljujem. Hvala, da ste nam eh, razložili, kakšno je položaj na Norveškem. Mislim, da je bilo to zanimivo jutro, do povdne. Eh, vedeli ste verjetno, da boste preživeli glasovanje od glede zaupnice. Hvala za vaš obisk. Želimo si še naprej dobrega sodelovanja z vami. Eh, v imenu celotnega odbora vse najboljše. Res smo imeli odlično izmenjavo mnen. Najlepše hvala. Hvala, ministrica. Dame in gospodje, drage kolegice in kolegi, nadaljujemo za sestankom opora za zonanje zadeve. Rad bi med nami pozdravil prvega namestnika um, premijeja in um, ministra za zonanje zadeve, gospoda Pedžeta Pacolija. minister, dobrodošli na eh, odboru za zvonanje zadeve, dobrodošli v Evropskem parlamentu, ves čast in veselje me je in nam je, da ste prišli. Pozdravljam seveda tudi veleposlanika Kosova, Bernarda Nikaja, tukaj v Bruslju, ki nas redno obiskuje v Evropskem parlamentu. Uvodoma, gospod minister, Zahodni Balkan je eh, velik del našega dela v našem odboru. Nekateri so še posebej s tem ukvarjali, naprimer Igor Šoltes, ampak ne Leon. In največ se ukvarjamo z šestimi zahodno-balkanskimi državami, še posebej s Kosovom. In pripisujemo velik uh, pomen transformacijskemu procesu v celi regiji. Evropski parlament ustraja na tem, da je uh, pristopni proces vključujoč, da vključuje vseh šest uh, držav na, uh, bližnem, uh, na Zahodnem Balkonu. Kosovo je del tega širitvenega procesa in podpiramo ga na poti vključevanja v Evropsko unijo. Gospod minister, eh, strategija Zahodnega Balkana, ki jo je komisija predstavila pred nekaj tedni, je poslala jasno sporočilo, trezno sporočilo, da moramo doseči pozitivne spremembe na, v regiji nasploh in še zlasti na Kosovem. Z velikim interesom uh, smo spremljali Eh, kako ste vstopili v eh, politiko iz zasebnega sektorja, da imate praktičen pristop in da dobro iščete rešitve oziroma kompromise v politiki in eh, poslih imamo radi predvidljive in zaupne partnerje. Sedaj vas eh, pozivam, da spregovorite izzivih pred vašo državo, ki eh, potrebujete posebno pomoč, nekatere ključna področja, ki bodo še posebej za nas zanimiva, pa so končni koraki k liberalizaciji vizumskega eh, režima, ki pred tem mora biti eh, sporazum o mejah z eh, Črnogoro, potem organiziran kriminal v vaši državi ter na koncu tudi eh, pravosodje in sprava za polno sodelovanje specialističnih oziroma specializiranih komor in seveda dogovor z Beogradom, ki bo pravno zavezujoč. Eh, veliko, veliko izzivov je pred vami, gospod minister, beseda je vaša. Tu. Najlepše hvala, veliko eh, veselje mi je in čas, da lahko spregovorim tukaj pred tem tako pomembnim odborom in poslušalstvom. Eh, napisal sem svoj govor, pobral bom. Prebral bom nekaj bo tudi v uh, nemščini, francoščini in španščini. Spoštovani člani eh, AFETA v Evropskem parlamentu, vesel sem, da imam priložnost, da vam eh, danes predstavim svoj prispevek naj tudi izrazim hvaležnost Kosova za eh, stalno podporo, ki nam jo daje ta institucija. Prihodnost eh, Republike eh, Kosova je v Evropski uniji. Po desetih letih um, neodvisnosti so euroatlantske integracije najvažnejši cilj naše družbe. Ponosni smo, eh, da smo dosegli, kar smo do sedaj in da eh, računamo na eh, močno evropsko dimenzije. Naša ustava, naša družba, naše pravosodje je v bistvu evropsko, naše evropsko, Eh, vrednote so evropske, vključene v našo družbo in na te osnovah gradimo. Eh, smo za Evropsko unijo, spremljamo vaše delo tukaj v eh, Bruslu in v Strasburu. Pomembne rezolucije ste sprejeli in to spremljamo tudi v povezavi z eh, EOLEX-om, posebnimi predstavniki eh, Evropske unije in verjamemo, da je Evropska unija del zgodbe Kosova. Eh, še naprej vas pozivam, da nam pomagate z enako zagnanostjo, kot tudi preostalem delu regije, tako da zagotovimo večjo stabilnost in mir na celotnem Zahodnem Balkanu. Eh, kar se seveda odziva, odraža na celota eh, celino. Na Zahodnem Balkanu imamo sedaj velike izzive na evropski poti. To pomeni eh, strategija Evropske komisije na Zahodni Balkan je eh, skupaj. Eh, ki sta jo podpisala komisar uh, Han, gospa uh, Mogherini in gospod Juncker. Vsi trije so obiskali uh, našo regijo, kar kaže predanost komisije države članice, pa tudi um, stopnjujejo uh, napore v regiji. Bolgarsko predsedstvo uh, izpostavlja. Uh, sofijski vrh, pa tudi vrh v eh, Londonu v kombinaciji z berlinskim procesom, eh, kaže, da za državljani Zahodnik, eh, Zahodnega Balkana morajo slišati, da imajo kredibilno evropsko perspektivo. Moramo povedati, da je kredibilnost te perspektive na Kosovom tesno povezana z liberalizacijo vizumskega režima. Predno govorim o čemorkoli drugi, se moram dotakniti te teme. To je najbolj eh, pereče vprašanje naše evropske agende. Naši državljani so edini v tej regiji, ki do sedaj niso imeli eh, možnost eh, brez vizumskega potovanja v Evropski uniji. Naš, prebivalstvo je dobro eh, izobraženo in eh, odprto, čeprav se danes počuti izolirano. Eh, iščemo pot naprej naprej. In gotovo imajo pre, osnovno pravico potovanja v Evropsko unijo. To je samo eden od razlogov, zakaj moramo nujno rešiti to trenutno situacijo. Potem pa sta ostajata dva pogoja. Pojdimo po vrsti. Sprva ratifikacija uh, sporazuma o mejah z Črnogoro. Uh, kjer je Kosovo naredilo vse, da se zaključi. Uh, imeli smo um, zelo uh, velike notranje politične komplikacije, vendar prišli smo na uh, konec poti, zaključili smo jo in upamo, da bodo ratifikacije do ratifikacije um, omenjega sporazuma s Črnogoro prišlo k malu. Z Črnogorom moram dodati, imamo odlične odnose. Uh, Potem pa tudi eh, večji boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Tukaj smo dosegli precejšnje napredke, eh, kot ugotavljajo neodvisne inštitucije, pa tudi v okviru pravosodja. V vladu smo zagotovili potrebne zmogljivosti, tako da te inštitucije lahko opravljajo svoje delo. Obvestili smo tudi vse prisotne eh, predstavnike Evropske unije na terenu, pa tudi v Bruslu, o tem, kaj smo dosegli, ko bomo dosegli ratifikacijo. Uh, bomo imeli za sabo uh, že dobre rezultate, tako da lahko gremo na pot liberalizaciji vizumskega režima. To ni enkratni dogodek, tega se zavedamo, ampak to je proces, na katerem uh, bomo še naprej delali do eh, vključitve v Evropsko unijo, ampak tudi pozneje. Imamo eh, zelo dobro eh, sodelovanje na tem področju in velike upe. Veliko ljudi išče azil, je prosilcev za azil, okrog 7 tisoč to pomeni, da je Kosovo eh, po njihovem številu manjše kot druge države v regiji, eh, naprimer Albanija ali Srbija. Eh, zanje pa azilne olešave že veljajo čeprav od leta 2008 niso vzpostavili takega sistema, ki bi eh, preprečil nadaljne večanje števila prosilcev za azil. Z eh, dobrim sodelovanjem za svetom komisijo in parlamentom upamo, da bomo našim državljanem lahko dali možnost eh, svobodnega gibanja po Evropski uniji. Pri tem vas prosimo, da nam pomagate in eh, spremenite sanje Kosovarjev v resničnosti in jim date pravico, na katero čakajo že dolga leta. Sedaj se bom vrnil širše na integracijo v Evropsko unijo. V Kosovom smo uh, izpeljali uh, mnoge reforme preko stabilizacijsko-pridružitvenega eh, uh, sporazuma, letos še toliko bolj z novim dogovorom uh, z, o sodelovanju Kosova v evropskih programih programih. Evropska um, komisija je sprejela strategijo za Zahodni Balkan, ki pomeni ne le um, podporo celotni regiji, ampak tudi podporo nam na poti v Evropsko unijo. Pripričani smo in zadovoljni smo za to strategijo. Uh, upoštevaje politični pritisk v Evropski uniji in ne, željo, da ne obljublja preveč. V, želimo, da se ta strategija oživi in udejani. Moram tudi dodati, da upamo, da bo naša evropska perspektiva postala še bolj konkurentna. Eh, Kosovo eh, želi postati kandidatka eh, za članstvo v Evropski uniji v čim krajšem času. Ljudje si želijo konkretne perspektive evropskega vključevanja, tako kot vse druge države na Zahodnem Balkanu. To pomeni od Eh, prava eh, kakršnih koli um, ovir in uh, poštena obravnava bilateralnih političnih odnosov. Uh, včasih uh, zaradi tega zaostajamo ali ne napredujemo. Uh, pomembno je, da uh, osvetlimo neke temne prakse iz preteklosti, eh, še posebej z ozirom srpskega umešavanja v naše notranje zadeve in tudi glede na naš mednarodni položaj. Eh, posebej eh, smo bili priča zadnje čase eh, srpskim eh, poskusom, da se nas preniha priznavati ali da prepreči eh, sodelovanje Kosova v mednarodnih organizacijah. Nekaj besed o dialogu eh, za normalizacijo odnosov z Srbijo, ki ga podpira Evropska unija. Sedaj je ta dialog v končni fazi. Kosovo v celotni podpira njegovo implementacijo v dobri veri eh, in tudi eh, v sodelovanju z občinami, kjer je večinsko prebivalsko srbstvo v skladu z odločitvami ustavnega sodišča Kosova. Bilateralni dogovor je dosežen na področju energetike in eh, priznavanju diplomatskih predstavnešev eh, pred prečevanje vstopa Kosova v UNESCO in eh, Interpol se nadaljuje in eh, na koncu moramo dobiti pravno zavezojočo dogovor o eh, normalizaciji odnosov, tako da se lahko obe eh, državi eh, vključujeta v euroatlantske integracije. Naše gospodarstvo zelo dobro napreduje v zadnjih treh eh, letih. Imamo visoko stopnjo rasti, imamo strukturne reforme, ki omogočajo konkurenčnost našega gospodarstva in nam uh, garantirajo dolgoročno rast. Kosovo je v poslovnem eh, svetu zelo eh, dobro se je odrezalo, 20, od, 20 eh, mest se je pomaknilo na lesvici na vzgor po ocenah Svetovne banke. Lani smo ponosno po podpisali sporazum o eni največjih eh, neposrednih tujih investicij na področju energetike. Investitor na Kosovo namreč gradi eh, termoelektrarno eh, v zmogljivost do 550 megavatov. To je Eh, največja investicija ta hip na Kosovo na tem področju. In gotovo je na Kosovu velik ekonomski potencial, eh, vendar eh, je še veliko neraziskanega in nerazvitega. Veliko potencijalov se skriva, k čemu bi pripomogla eh, ekonomska integracija. Šest držav je na Zahodnem eh, Balkanu, vse so na eh, trgu delujoče liberalne demokracije, ki imajo veliko možnost naprednje nadaljne rasti. Ne, seveda pa obstajajo nekatere uh, politične in uh, gospodarske ovire, ki nam še vedno stojijo na poti odpraviti. Jih moramo predno lahko sploh govorimo o pravi regionalni gospodarski, eh, gospodarskem območju. Za uh, to pa je potrebna regionalna gospodarska integracija, gospodarske eh, in regijske vezi nam lahko le pomagajo na eh, poti k doseganja naših glavnih prioritet. Gospodarska soodvisnost nam bo pomagala k boljši stabilnosti in varnosti tudi za naše državljane. Na ta način bomo zagotovili povezanost celotne regije in tudi uh, stabilnost uh, za Evropsko unijo. In širše gledano lahko rečem, da želimo doseči integracijo oziroma vključiti Alba, uh, eh, Kosovo v mednarodno skupnost skozi mednarodne uh, organizacije, pa tudi po poti priznanja sto, 16 držav nas je že priznalo in še naprej se trudimo za nova priznanja. Eh, pet eh, držav članice Evropske unije nas še ni priznalo in to je eh, naša glavna prednostna naloga. Žal nam je, da tega priznanja še ni, ampak na, eh, čakamo kot potrditev naše o neodvisnosti. Eh, veliko krat smo že rekli in ponovil bom, eh, Kosovo je enotno in enkratno ne moremo ga primerjati z nobenim drugim zgodovinskim ali sedanjim položajem. E, naša neodvisnost je bistvena in to je bila edin način, da preživimo e, kot nacija in e, se upremo genocidu, ki je bil nad nami izvajan. Imamo enkratne posebne okoliščine, ki je bilo nad nami izvajan smo pripoznali, eh, priznali so nas mnoge države članice Evropske unije, eh, pet pa še vedno ni in gotovo bi z tem priznanjem eh, prišlo do boljših odnosov z Evropsko unijo. Naša neodvisnost pa seveda izhaja iz vključitve v nekatere pomembne mednarodne organizacije, kot so um, Združeni narodi NATO eh, ter seveda temelji na dokumentih mednarodnih sodišč. Ta neodvisnost eh, pa seveda ni v nasprotju z mednarodnim pravom. Eh, mednarodno sodišče je ugotovilo, da je neodvisnost Kosova sui generis in ne moremo ga o obravnavati glede na pretekla dogodke. V, na Kosovem uh, se bomo še naprej Eh, trudili za konsolidacijo in izboljšanje storitev za več delovnih mest in hitrejšo rast, kot to pričakujejo naši državljani. Vključili bomo eh, reformo eh, javne uprave in dosegli bolj učinkovito pravno državo. To je na vrhu naše lestvice prioritet. Istočasno želimo uh, zaključiti vse odprte bilateralne spore in zagotoviti uh, začetek naslednje faze v procesu pričakovanja, tako da dosežemo status države kandidatke za članstvo v Evropski uniji enkrat v bližnji prihodnosti. Želimo tudi izboljšati življenjske okoliščine naših državljanov. Eh, ta prizadevanja nas spremljajo na vsakem koraku, tako kot pri izpolnjevanju naše globoke želje, da postanemo član Evropske unije. Eh, Kosovo se vam zahvaljuje. Najlepše hvala, da ste eh, bili eh, z nami, da ste nas poslušali in izziv se nadaljuje. Za Kosovo bo to res dobro zaslužena nagrada, da se vključi v Evropsko družino narodov. Najlepše hvala vseh jezikih. Thank you, minister Najlepše hvala, minister Pacoli. Hvala, da ste nas spomnili na nekatere jezike naših držav članic. To nam je vedno zelo všeč. Sedaj nam je približno na voljo pol ure za izmenjavo eh, mnen. Nekateri so že prosili za besedo. Izjemoma bi tudi sam lahko začel, če se dovolite. E, mogoče bi imeli sprva e, nekaj e, vprašanj in potem postopoma odgovarjate. Dobro, rekli ste zelo strastno, ste govorili o liberalizaciji vizumskega režima. In ne glede na določene pomisleke v državah, članicah, smo pripravljeni Kosovu ta režim eh, kot zadnji državi v Evropi. Ena od, eh, eno od pogojev je obmejni sporazum z eh, Črnogoro oziroma kdaj bo Kosovska skupščina končno končala, zaključila pogaje, pogajanja in se dolučila določila mejo demarkacije s črto. Mnogim pravzaprav sploh ni jasno, zakaj se to vprašanje ne more rešiti v vašem parlamentu. In to, kar dobivamo nazaj in pravite, da je to mm, verjetno najpomembnejši element eh, kosovske politike v tem trenutku. Zakaj eh, to stoji? To eh, ni dobro za podobo Kosova, kdaj bo skupščina se dokončno odločila. Danes naj bi o tem spet tekla beseda v vašem parlamentu, nekaj več podrobnosti bi si želel od vas. In drugo vprašanje. Vsi v tem odboru se zavedamo pomena bruselskega sporazuma, ki je bil podpisan pred petimi leti. Sami ste ga na hitro omenili. En pomembnih delov tega odboru sesta, eh, dogovora, je eh, seveda eh, skupnost skupščin na se, občin na severu mm, Kosova. V zadnjem času pri ustanavljanju te skupnosti občin ni bilo nobenega napredka. Mi mm, lahko poveste, kje ste v tem procesu in ali lahko uh, uh, Priština k temu pripomore, da se pospeši in sedaj bi dal eh, besedo našim glavnim, našima glavnima um, strokovnjakoma um, na področju Kosova, sprva uh, Tonino Picula, ki je vodja odnosov z uh, Bosno in Hercegovino in je Hrvat. Najlepše hvala, da ste uh, prišli spet v parlament po dveh uh, mesecih, ko smo se dobili v Strasburu, ko smo imeli eh, četrti sestanek našega parlamentarnega odbora za stabilizacijo Kosova. Eh, takrat smo razpravljali o mnogih pomembnih zadevah, zelo plodno, vključno z implementacijo eh, pridružitveno stabilizacijskega sporazuma na Kosovo in razvoju dogodkov v gospodarskem Kosova, potem meja z Črnogoro, pravna država, država, eh, vojni zločini, eh, zadnje volitve in njihov potek ter seveda boj proti eh, domačemu nasilju, nasilju v družini in nacionalne manjšine. 2018 je leto, smo se strinjali, ki lahko predstavlja neverjetno okno priložnosti za od boljše odnose med Evropsko unijo in Zahodnim Balkanom, še posebej za Kosovo. Vendar prvič nismo sprejeli, nismo mogli sprejeti nobenih eh, skupnih priporočil zaradi tega, ker se nismo mogli dogovoriti o eh, specializiranih zbornicah. Eh, mi lahko prosim razložite, kako vi vidite razvoj tega, Eh, dogodka, glede na to, da bo naš eh, skupni eh, parlamentarni odbor za Kosovo potekal v drugi polovici leta. Najlepše hvala in pri vaših naporih oziroma prizadevanjih se vam želim največ kar največ uspeha. In sedaj poročevalec za Kosovo iz Zelenih, gospod Igor Šoltes, ki prihaja iz Slovenije. Hvala lepa. Uh vaš uh, gospod uh, minister, uh, veleposlanik, uh, vsi danes, ki govorimo o demarkaciji, o razmejevanju, o za Črnogoro organiziranem uh, kriminalu, etc. Vsi si želimo od vas, z vaše strani, slišati, kdaj predvidevate odločitev ki je tista, ki odpira ta okno priložnosti za državljane Kosova. Sami ste rekli, da je to ena, eden od pogojev, ki jih je treba eh, izpolniti, drugo je pa seveda boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Uh, ampak eh, gre za proces eh, demarkacije oziroma razmejevanja. Na to se čaka že dolgo časa. Zelo sem zaskrbljen in tudi prepričan, da morate upoštevati, kaj boste dobili v zameno za ta demarkacijski sporazum. In eh, pomisliti morate, kako hvaležni vam bodo ljudje tudi parlamentu. Pred nami je kar nekaj oziroma vami eh, pomembnih izzivov za prihodnost. Tako kot je rekel gospod Picula, bi vas rad vprašal, kakšne so razmere, kakšno je stanje, kakšno je osnovno stališče Evrops, eh, kosovskih eh, oblasti glede specializiranih zbornic. Vemo, da so te specializirane bornice zdaj prenošene na Hak, ampak to vendarle igra pomembno vlogo za Kosovo. Glede na določene zadeve iz preteklosti, pa tudi glede na to, kako vi razumete demokracijo in eh, pravno državo. Zelo pomembno je, da eh, podprete te posebne eh, kosovske specializirane zbornice in začnete sodelovati čim prej. Po mojem mnenju je sedaj res ključni moment za Kosovo. In te časovne omejitve, zglede eh, vizumskega režima so pomembne. Kot sami veste, če se ne dosežejo te cilji do konca leta ali mogoče še pred poletjem, to lahko eh, pozneje predstavlja velike težave za tudi evropske inštitucije, ki naj bi eh, omogočile eh, liberalizacijo vizumskega režima torej dve stvari sem izpostavil eh, razmejevanje z eh, Črnogoro in eh, specializirane zbornice. Hvala Šoltesu, gospod Peterle, gospod Kukan in gospod Ključek. Citrije ste se še javili k besedi. Torej dajem vam trem besedo, potem pa besedo ministru. Torej Alois Peterle je tudi iz Slovenije član Evropske ljudske stranke. Najlepša hvala, gospod gospod eh, predsednik. Eh, gospod eh, minister, iz vaše predstavitve, no, kar nekaj časa sem bival na Kosovu za obdobju in veseli me, da ste poudarili stabilnostni vidik prihodnosti in po mojem mnenju sta stabilnost, notranja stabilnost na Kosovo je pomembna za stabilnost celotne regije. Seveda se to zelo povezuje z dialogom za Srbijo, vsaj po moje. In moje vprašanje je, eh, z kakšno dinamiko predvidevate, da bo to potekalo tudi glede na dejstvo, da je kosovska vlada podprta z strani srpske liste, tudi z te strani. Spomnim se, kako je bilo v času uh, slovenskega pridruževanja Evropski uniji. Eh, tekmovali smo sami seboj in Kosovo je pravzaprav v istem položaju kot pravzaprav vse druge države, ki se želijo pridružiti Evropski uniji in hitrost je seveda odvisna od eh, hitrosti in kakovosti dialoga. Eh, rad bi od vas slišal več o tem. Peterle. Hvala, Alois Peterle. Naslednji gospod je iz libera, skupine liberalcev, Bolgar, gospod eh, Kjučuk. Najlepše hvala, da ste prišli sem v Evropski parlament. Eh, lepo pozdravljeni zelo ste strastni glede Kosova, pa rečem tudi glede Evrope. Ne bom govoril o istih eh, vprašanjih, mogoče bom postavil dve drugačni. Kako vi vidite svoje gospodarstvo? Mislim, da ste, eh, da ste med najuspešnejšimi poslovneži ne samo v. Eh, na Kosovem, ampak na splošno v regiji, kar je redko zahod, na Zahodnem Balkanu. Eh, in eh, kaj novega prinašate na Kosovo oziroma v kosovsko diplomacijo od imenovanja za ministra za zunanje zadeve? Po mojem je, eh, je Kosovo um, močno evroatlantsko usmerjeno, ima najmlajše prebivalstvo v Evropi. Uh, in moramo uh, uh, delati mm, s Kosovom zelo holistično, zelo celovito uh, glede na evropsko ozadje. Kukan, Sedaj pa še Edvard Kukan, slovaške tudi član ELS. Hvala, uh, predsedojoči gospod uh, minister, gospod veleposlanik prihajam z države, ki ni uradno priznala neodvisnosti Kosova, z Slovaške, vendar sem prijatelj Kosova in mislim, da mi ni treba tega razlagati. No, v zvezi s temi zadevami bi vas opogumil, da nadaljujete s tem, kar ste začeli, eh, da mislim, da je to bistveno modrejša strategija, kot pa če se naslonite nazaj in ste kritični. Mi eh, nismo priznali Kosova samopozijski politik, vendar pa imamo korektne odnose s Kosovom, izmenjujem parlamentarne delegacije in ne vidimo nobene druge prihodnosti Kosova kot pa v Evropski uniji in to je zelo pomembno dejstvo. Eh, vse druge pomembne zadeve so menjali že moji eh, kolegi. Eh, liberalizacija vizumskega režima, naprimer Evropski parlament je bil vedno aktivni podpornik v smeri liberalizacije vize, kajte to je zadeva, ki je zelo pomembna za ljudi, ne samo za institucije. In dejansko je šlo za diskriminacijo, to je dejstvo. In mi smo zelo veseli, da se bo to spremenilo. In prosim, sedaj morate vi storiti eh, zadnji eh, korak. Žogica je v vaših rokah. Prej, ko bo to upravljeno, bolje bo to za vas in za eh, vaše ljudi. Tudi kar zadeva odbor za stabilizacijo in pridružitev oziroma sestanek tega odbora sem bil zares neprijetno presenečen, da ni bilo možnost sprejeti skupnih eh, priporočil. Eh, se veste, v zgodovini tega parlamenta se je to vedno dogajalo za Turčjo. Nismo mogli doseči dogovora. Dva, trikrat se je to zgodilo za Albanijo in sedaj je v isti kategoriji tudi Kosovo. In eh, to ni zelo dobro. In eh, zadeva, ki je bila na mizi eh, in zaradi česar sporazuma ni bilo mogoče doseči, je zelo pomembna. Eh, to bi morali vzeti seboj in bolj, ko bo pozitiven in konstruktiven odziv na vaši strani, toliko bolje bo to. Zahvaljujemo se vas za vašo predstavitev. To je bilo zares zelo izčrpno. Obravnavali ste vsa vprašanja, s katerimi se soočate. E, vsi vemo, e, da ima e, Kosovo najmlajše prebivalstvo v celotni Evropi, ki je zelo dinamično in prepričan sem, da dejansko zaslužijo pravo evropsko prihodnost. In mi smo pripravljeni, da vam damo vso potrebno podporo pri tem, vendar pa morate vi zaključiti svoje delo. Želim vam vse dobro v prihodnje. Hvala. Eh, hvala, Edvar. Kukan, imam več eh, drugih govornikov na seznamu. Eh, gospod minister, kolegi, spregovorili ste o pomembnih vprašanjih, ki zadevajo ta odbor in vašo državo, to je demarkacija z Črnogoro. Upam, da boste nadaljevali svoj boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu in tudi kar zadeva delo specialnih zbornic kot in s instrument na tem področju. Eh, no, morda bi lahko povedali še nekaj besed o tem, ali je kaj napredka v preiskavi, ki zadeva Olivera Jovanoviča. Morda bi nam povedali kaj več o tem in še zaključna točka. Omenili ste, eh, da je število eh, prosilcev za azil postalo manjše. Omenili ste številko 7000. No, bilo jih je uh, eh, 70 tisoč, uh, pravi minister. Um, skratka, kot ste rekli, se je ta številka zmanjšala na 7 tisoč. Moje vprašanje je, zakaj so sploh prosilci za azil, ki prihajajo z Kosova? Vaša država je svobodna, tam je demokracija, to je varna država v tej regiji. Uh, zakaj eh, ljudje sploh še zaprošajo za azil. Eh, kaj je vaš pogled na to in kaj dela kosovska vlada, da bi opogumljala kosovske državljane, da niti ne bi poskušali zaprositi za azil v državah, kot je Nemčija, kajti tam nimajo sploh nikakršne možnosti, da bi jim dodelili ta status. No, to je kar cela vrsta vprašanj in sedaj vam dajem besedo, gospod minister. Najprej hvala, gospod Kukan, dali ste mi nekoliko eh, pozitivne energije, tako da sem nekoliko močnejši. Hvala. Eh, gospod McAllister, se upravičujem. Eh, no in sicer bom začel z Ivanovičem. Eh, to je bil tudi moj prijatelj, In sicer sem ga poznal od leta 2005. Eh, pogovarjali smo se skupaj, srečevali, včasih sva tudi večerjala skupaj. Poznam njegovo družino in žal mi je, da ga ni več z nami. Na dan, ko je bil ubit, sem razmišljal o tem, kar mi je povedal v preteklosti. In sicer je rekel, da ga bodo nekega dne ubili. Bil je prepričan, da ga bodo ubili. In eh, če bi ga vprašali, kdo ga bo ubil, mm, I uh, hope. Eh, moji Srbi. In upam, da v zelo bližnji prihodnosti, da bomo imeli ime tistega, ki ga je ubil. In ni šlo za med etnično nesrečo. To je bilo med Srbi. Seveda, sever Mitrovice je še danes kot v 80-ih letih. Praktično nič se ni spremenilo, nimamo dostopa oziroma zelo, zelo omejen dostop in nič ne moremo storiti tam za ta del Kosova. Ta del Kosova mora biti svoboden. Eh, če pravim svoboden, mislim brez eh, zločincev z obih strani, brez kriminalcev. Ko sem bil predsednik, sem šel tretji dan na sever in bil sem verjetno eh, zadnji uradnik z Kosova, ki je šel tja na sever. In sicer, ko sem hodil tam, so me ustavili in so rekli, sin moj, napravi nekaj, kaj ti tu so kriminalci z obeh strani, z Kosova, iz Albanije in nas ogrožajo. In zelo mi je žal, kar se je zgodilo za Severom, kar se je zgodilo za Ivanovičem, vendar pa verjamem v pravico in imeli bomo tudi uh, imena tistih, ki so ga ubili. kar zadeva naše migrante, imigrante z Kosova, mislim, da vsakdo ve, da je Kosovo demokratična država, da tam ni političnih pritiskov. Eh, nikjer torej ni potrebe potem, da bi zapustili Kosovo glede tega. Edini problem je ekonomski problem. Kajti mi smo Kosovo je bila v 80-ih, v 70-ih eh, odprta država, morda tudi v mm, začetku 90-ih let. Ljudje so zelo odprti, svobodno razmišljajoče, ljudje so zelo eh, mm, aktivni, želijo se premakniti, eh, da bi ustvarili prihodnost in mislim, da niso zaprti v neki črni luknji ko smo 2008 razglasili neodvisnost, no do leta 2008 eh, ni bilo interetničnih, medetničnih eh, spopadov. Eh, to takrat, ko bomo imeli liberaliziran vizumski režim, sem prepričan, da nihče ne bo prišel sem in zaprosil za azil. Prepričan sem v to. Kajti med vojno ste videli, da so bili kosovci izgnani, milijon ljudi in uh, vsak je imel možnost, eh, da uh, gre na zahod, vendar pa so se vrnili. To je mentaliteta in mislim, da v tistem hipu, ko bo prišlo do liberalizacije vizumskega režima, ne bodo nikoli, nikoli šli eh, drugam, in zaprošali za azil in ne bomo imeli več eh, prosilcev za azil. Potem demarkacija, to je bilo tudi vaše vprašanje. Eh, to je bilo nekaj, kar je bilo potrebno, da se spravi skozi parlament, da se ratificira, torej ne eh, danes ali včeraj, tri leta nazaj, vendar je to spodletelo. Imeli smo zelo nenavadno konstelacijo v parlamentu. Opozicija je bila približno 50 odstotkov in tudi na oblasti smo imeli parlamentarce, za katere nismo vedeli, kako bodo glasovali. Demarkaciji Ja, bi morda imela priliko leta 2015, vendar je bilo to zamujeno. Danes pa imamo velike težave, kaj ti potrebujemo dve tretjini glasov poslancev. In takrat ni bilo možno uh, tega zagotoviti, tudi danes še ne. V preteklih treh mesecih smo zelo trdo delali. Pred desetimi dnevi je bilo jasno, da bo prišlo do ratifikacije, zaradi, ker smo imeli obljube z strani liste srpske, zadnji hip pa so se umaknili iz tega, kaj ti močno so pod vplivom Belgrada, mislim. Morda se motim. No, verjetno niso edini, ki to blokirajo, pravi gospod Matt Elister. No, seveda imamo tudi svoje ultraekstremiste, ki blokirajo in ki se ne, ne bodo s tem dogovorom nikoli strinjali, vendar pa so v opoziciji in nikoli ne bodo prišli na oblast na Kosovo, ker jih ljudje ne marajo to je maksimalno število glasov, kar so jih dosegli in še sami so razklani. In upam, da bo ta zmirni del nudil svojo podporo na Kosovo v pomembnih vprašanjih. In močno upam, da bomo danes ob štirih imeli kakšno dobro novico, kajti naš parlament se bo eh, zbral takrat in upamo, da bo prišlo do ugodnega glasovanja. No, bomo videli. Vendar pa sem prepričan, da bomo v teh dnevih imeli ratifikacijo demarkacije. Eh, potem še gospod Picula je vprašal v zvezi s tem posebnim sodiščem. Da, to je bilo nekaj slabega. Imeli smo slabo presenečenje, kajti začelo se je z veterani. Potem je prišlo do pobude v parlamentu. V parlamentu so imeli podporo, to je bilo zelo tvegano. Takrat sem bil v Afriki in sem dobil to informacijo in sem naročil ministrom, eh, eh, da naj zapustijo vlado. Eh, praktično bi lahko rešili ta problem z velikim pritiskom strani Zahoda, EU eh, e in eh, ZDA. Danes je ta problem mimo, ni končan, vendar pa mislim, da se ne bo več eh, pojavil na naših mizah. Skratka, ta problem tega sodišča je zaključen, vendar pa morajo stranke začeti z delom. E, toliko govorimo o teh posebnih zbornicah e, že leta dolgo, vendar pa e, temu nihče ne zaupa. Če Torej nekaj je jasno, je treba povedati, da nimajo nikakršnih dokazov, da ne bodo našli nobenih dokazov, vendar pa kakorkoli mi smo tam in vprašanje je mimo. Gospod Šoltes. Vprašali ste v zvezi z demarkacijo, veste, kakšne so stvari. Večkrat sem vam posredoval informacije eh, o tem, kakšna je situacija. Poslal sem tudi pred kratkim zadnjo informacijo, kajti imeli smo ok strani liste srpske, torej bili smo zelo blizu, potem pa so se umaknili, vendar pa delamo z njimi in upam, da bo današnji pristop uspešen in verjetno bo danes ta dan za nas. Kar zadeva to posebno zbornico, sem prepričan, da se tej vladi ne bo več potrebno ukvarjati s tem vprašanjem, tako da bo ta posebna zbornica, specializirana zbornica lahko opravljala svoje delo gospod Peterle, celo dobro veste, kakšna je situacija, eh, ko gre za neodvisnost Kosova. Situacija je zelo težavna, kajti naša ustava je zelo komplicirana. In nikoli nimamo eh, dvotretinskega konsensa brez Srbov. Brez Srbov oziroma če so Srbi proti, mm, ko gre za oblikovanje države, ko gre za eh, vprašanja, ki so pomembna za Kosovo, ni možno doseči ni česar. Eh, dialog. No, vemo, eh, da mora biti voden dialog z Srbi ustrezne priprave so v teku in eh, tokrat bo dialog časovno omejen. Srbi se pogovarjamo že skoraj 20 let in tokrat moramo verjetno postaviti meje in imeli bomo zelo specifične teme, o katerih se bomo pogovarjali s Srbi. In to so teme, ki jih državljani zares potrebujejo, kajti imamo zelo veliko ovir v našem skupnem življenju z Srbijo, vendar pa bo eh, ta dialog upošteval dejstvo, da Kosovo obstaja kot neodvisna država in da tega nihče ne more ignorirati. In drugo dejstvo je, je, da je e, Srbija na severu faktor stabilnosti in da je treba ta dejavnik sprejeti. In če začnemo e, na osnovi teh dejstev, moramo na tem vzpostaviti našo prihodnost. In to je skupno življenje Srbi. Ne moremo e, napraviti meje med tema dvema ljudstvoma, kajti eh, tu gre za mešano populacijo, kajti zelo veliko je srbo, ki tam živijo, ki imajo tam družine, mnogo eh, albancev eh, živi v Srbiji, pa ima družine na Kosovo in vsakodnevno morajo prečkati meje in to moramo zagotoviti ljudem. In moramo investirati v ekonomijo. Torej, samo reči Srbom, spremite neodvisnost Kosova, no potem tega nikoli ne bi sprejeli. Če jim pa lahko ponudimo nekaj, potem bodo verjetno razmislili o tem, kajti na severu to eh, veste zelo dobro, da brez tega ne moremo eh, veliko doseči lahko uporabimo vso politiko, eh, ki jo imamo, pa eh, bo to brezplodno. Moramo ustvariti eh, prosto gospodarsko cono med Srbijo in Kosovom. V soboto sem se srečal z gospodom Dačičem v Sarajevu in govorila sva o tej zamisli. Torej, Eh, del južnega srbskega teritorija, Raška naprimer in severni del Kosova, vzemimo to dvoje in oblikujmo eh, prosto eh, trgovin, trgovinsko-ekonomsko cono. In videli bomo, da se situacija zagotovo lahko spremeni, kaj ti ljudje konec koncev potrebujejo varnost, boljše prihodke, boljše življenje in eh, nič drugega. Ljudje eh, na severu potrebujejo to varnost, potrebujejo boljše šole, potrebujejo eh, boljši dohodek in boljši življenjski standard. Torej, glede te ekonomske cone sem se pogovarjal z gospodom Dačičem in zelo je zadeva zanimiva. Mislim, da se tu ne smemo ustaviti, kaj ti tu vidim priložnost. Ne, da bi se seveda dotaknili suverenosti obeh držav, lahko ustvarimo nekaj, kar bi zares delovalo. In ta dialog mora eh, biti zaključen to leto. In Srbijo moramo imeti neko mirovno pogodbo. In sicer nekaj, kar mora Srbija legalno priznati. Priznati je treba dejstva, da Kosovo e, obstaja, tega ne gre ignorirati in Kosovo mora priznati dejstvo, da Srbija obstaja in da je to naš zelo pomemben partner. Ekonomija gospod Kočok. Ko sem prišel v to vlado, sem bil zelo zadovoljen in mislil, da bomo dosegli veliko stvari, vendar pa se soočamo z drugimi prioritetami in nekoliko smo počasni za našimi reformami. Vendar pa Kosovo prav gotovo potrebuje reforme. Kosovo potrebuje ekonomijo, eh, ki bi dosegla rast več kot 8 odstotkov. Eh, eh, če bo manj kot to, potem bomo zamenjali samo denar in ne bomo napravili nič za naše prebivalstvo. Zato moramo delati na tem v teh eh, prostih ekonomskih conah eh, in seveda kmetijstvo. Kmetijstvo je nekaj, kjer ima Kosovo velike prilike, vendar pa na področju kmetijstva potrebujemo neke vrste maršalov plan in delamo na tem področju. Reform reforme na Ministrstvu za zunanje zadeve. Seveda eh, spremin, eh, zamenjujemo veliko veleposlanikov. No, ampak eh, ti boš preživel, ja, dobra novica, pravi veleposlanik. Potem tudi notranje. Odkar sem tam, E, ni več odgovorov na provokacije, zagotavljam vam nobenih odgovorov, ni več na srbske provokacije in videli smo, da je bolje. da delamo na ta način in vsakomor dovoljujemo, ki želi Eh, priti na Kosovo, da enostavno lahko pride, kadarkoli želi. Eh, govorim o eh, politikih, lahko pridejo in grejo in zelo smo vljudni do njih. Imamo kar nekaj pobud na našem ministerstvu in smo sicer oblikovali smo odbor za spodbujanje miru. To nima nič opraviti z dialogom, ampak želimo spodbujati mir za Srbijo, organizirati koncerte, srečanja z različnimi interesnimi skupinami. In vidimo, da dosegamo rezultate pri tem. In potem seveda notranje imamo tudi reforme na ministrstvu in ministrstvo za zunanje zadeve je proaktivno, zelo dinamično ministrstvo, vendar pa zelo trdo delamo na vseh teh področjih. Eh, gospod eh, Kukan, eh, hvala za vašo razlago in lahko lahko vam zagotovim, da se nismo ustavili pri sodelovanju z petimi državami, ki še niso priznale Kosova. Vemo, da imamo prijatelje v teh državah. Naprimer, Slovaška nas je vedno eh, podpirala, bila ljudna do nas, Grčija enako in mislim, da nekega dne lahko računamo na to prijateljstvo. Torej, zelo veliko stvari je pred nami, gospod McAllister, vendar pa imamo omejeno število ljudi. Vendar pa volja obstaja. Ja, gospod minister Paculi. V imenu AFETA se vam zahvaljujem, da ste prišli v Brusel. Hvala lepa za eh, iskrenost v tej razpravi. Mislim, da si zaslužite aplauz. Veselimo se prihodnjih izmenjav in upam, da bomo eh, danes popovdan dobili dobre novice iz Prištine, da bo sporazum eh, o vsega, Eh, demarkaciji meje končno sprejet. To bi bilo pozitivno in s tem bi se olajšale stvari. Uživajte v Bruslu danes in upam, da se bomo spet videli v Afetu ob drugi priložnosti. Hvala lepa. Colleagues, we will continue our meeting in... Uh, kolegice in kolege, čez pet minut bomo nadaljevali. So, ladies and gentlemen, we come to the next point of our agenda, point number 16. I would like to give a- Naslednja točka na dnevnem redu je točka 16. Eh, pozdravljam doktorja Renata Sua, eh, ki je raziskovalec. Eh, hvala lepa, da ste sprejeli naše vabilo. Sedaj imamo še pol ure časa, kjer bomo razpravljali uh, o uh, študiji, ki jo je naročil AFED z naslovom Obnavljanje iraške države, stabilizacije, upravljanje in sprava. Gospod dr. Manzur, vaša študija prihaja o pravem trenutku. Eh, Evropski parlament je dal soglasje za sklenitev sporazuma o sodelovanju in partnerstvu z Irakom. E, gospod Sejfi je pristojen za to področje. E, dejstvo je, da je sprava v državi še negotova. E, delegacija Afeta je šla prejšnji mesec v Saudsko Arabijo, Kuwait in Iran. In govorili smo tudi o obnavljanju Iraka. Eh, in eh, brez eh, odlašanja dajem besedo vam, kolegice in kolegi, sporočam vam, da moramo končati ob 12.45, 12.40, se pravi, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Upam, da me slišite. Govoril bom deset minut, da dobite nekaj informacij in potem bom pa sprejel, sprejemal vaša vprašanja gospod McAllister je povedal, da imamo sedaj neko priložnost za Irak. Eh, sedaj imamo eh, post eh, iziško obdobje, postkonfliktno obdobje. Kaj je zanimivo? Zanimivo v Iraku je, da Eh, da obstajajo ti ciklusi eh, izgradnje in eh, neuspeha in kako se bomo izognili stvarem, ki smo jim bili priča v preteklosti. Če bi si ogledali leto 2008 in 2009, bi ugotovili, da je razprava ista. Tedaj, sedaj pa govorimo o obdobju po Daješu. Time magazine je Eh, se je motil, eh, ni konec Iraka, eh, imamo pač razloge za previden optimizem. Pred enim mesecem sem veliko časa preživel v Mosulu, Bagdadu, v drugih spornih regijah. Poskušal sem razumeti, kaj se dogaja v centru, kaj se dogaja na periferiji. In v dokumentu sem zapisal svoj glavni argument – In sicer vloga Evropske unije eh, eh, mora biti pri izgradnji instituciji in ne osebnosti. Eh, zgodovina je pokazala, da je Uh ne ponavljajo napake iz preteklosti. Mi moramo zgraditi državo, institucije, vse je od tega odvisno. E, slišali smo veliko gesel po letu 2003, vključevanje, krasna beseda, inkluzivnost. Vendar kaj pomeni inkluzivnost? to pomeni, da je treba povezati sunite, kristijane, kurde in tako naprej. Vendar ali se na ta način eh, vzpostavlja država, ali se eh, s tem vzpostavljajo odnosi med elito in državljani, ali eh, bomo imeli proces legitimizacije od zgoraj na vzdolj. Eh, ali bomo uh, uh, sunite, šiite, kurde lahko povezali, ali bodo sedeli drug poleg drugega uh, in ali bomo spravili Irak na pravo pot. Glavne težave v uh, Iraku temelijo na nepovezanosti uh, elite in državljanov. In uh, tu se eh, moramo mi zelo potruditi, da ne krepimo identitet posameznih eh, skupin. E, e, Marsikje so naprimer kurdi proti kurdskim voditeljem, suniti proti sunitskim voditeljem. To moramo premagati. E, mi ne smemo ponavljati napak iz preteklosti in ne smemo imeti, dobiti daješa 2 pika nič. In mi moramo povezati kratkotrajne in dolgotrajne ukrepe. Če si ogledamo politiko ZDA v Iraku, vidimo veliko razliko med kratkotrajnimi ukrepi, eh, ki vplivajo na voljivce v ZDA in učinki v Iraku čez 10 in 20 let. Strategija mora vključevati kratko in dolgo trajne ukrepe. O seveda obstajajo kratko trajne potrebe. Prihajam iz Mosula. Varnostna situacija je v tem trenutku dobra, vendar veliko oboroženih skupin je. Ne ve, Ne poznamo njihove poveniške strukture, imamo različne miselnosti, situacije in ljudje se sprašujemo, kako doseči napredek pri varnosti eh, v Kartguru in Kardijali. Eh, v drugih delih Iraka se ponovno pojavlja ISIS, eh, konflikt, celo v območjih, kjer je bila v preteklosti večja stabilnost. Se pravi, tu je treba ukrepati, hkrati pa je treba vzpostavljati institucije države in treba je seveda vzpostaviti osnovne storitve. Kaj je pomembno za državljane? Ne to, da se njihovi voditelji srečajo z drugimi eh, voditelji. Ne, oni potrebujejo elektriko, vodo, potrebujejo državo, ki se odziva na potrebe in zastopa svoje državljane. Želijo institucije, ki jih zastopajo, ki izpolnjujejo njihove osnovne potrebe. gremo naprej. E, če govorimo o vračanju i e, e, notranje razseljenih osebah, ti se sprašujejo, kako bo z denarjem, kako bo s preživljanjem, kako bodo ponovno vzpostavili svoje življenje. To so kratkotrajne potrebe in skratko trajnimi ukrepi dobimo hitre eh, eh, zmage, vendar te hitro tudi minejo. Danes eh, se spominjamo 15. obletnice invazije v Iraku. Če bi evropskim in ameriškim državljanom pred 15. leti rekli, Eh, če eh, se lotite te vojne, eh, je 2018, ne bo konec, vam nihče ne bi verjel. Kaj so še velika vprašanja? Difuzija oblasti. Ključna beseda je spet decentralizacija vsi so menili, da se lokalni organi bolje odzivajo na potrebe državljanov kot centralna država. Tisti, ki so gradili iraško državo, eh, eh, so eh, vedeli, kaj prinaša močna država. Oni niso hoteli močne države, ker bi to oslabilo njihovo moč. In kaj je torej potrebno. Mi se moramo vprašati, ali so bolj pomembne lokalne institucije eh, e, oziroma kako bodo centralne institucije izpolnjevale potrebe po celotni državi. Eh, še vedno je tabu govoriti o centralizaciji v državi. Naprimer, kurdi raje govorijo o federativni vladi kot o eh, centralni vladi. Eh, pomembna je eh, reforma varnostnega sektorja v Iraku. Na spornih ozemljih eh, nastopajo mnoge oborožene skupine. Te skupine nadzorujejo ozemlje, nastopajo ekonomsko, politično, nastopajo na volitvah in postajajo del države. Sedaj ne gre za vprašanje, ali želijo te skupine postati del države kot take, vendar tu imamo akterje, ki nastopajo na nekem sivem uh, območju. Mi ne vemo, kaj je država, kaj ni država, zaradi tega, ker ni enotne države in oni lahko izigravajo ene proti drugim potem protiteroristično delovanje in služba za boj proti terorizmu, ko je bila uh, uh, uh, uh, vzpostavljena, uh, so jo uh, uh, dali v odbor, v urad premjeja. In mi se moramo bolj osredotočati na parlament. Eh, parlament pripravlja zakone. V Iraku pa imamo eh, eh, dve izkušnji in sicer varianto, da se parlament sestaja na dve leti ali pa parlament Eh, ki ima nejasno eh, agendo. Eh, se pravi, mi potrebujemo volilno reformo za to, da institucionaliziramo proces. Žal seveda v desetih minutah ne morem spregovoriti o vseh vprašanjih, tu jih naštevam. Mi ne smemo pasti Eh, in se ujeti v past eh, pristopa od skoraj navzdol. Mi se moramo vprašati, kaj je bolj učinkovito. Eh, Kratko ročno je morda dobro, če imamo pristop od skoraj navzdol. Ehm, in zaradi tega se moramo vprašati, kaj je najbolje za skupnost. Treba je razumeti lokalne dinamike, treba je sodelovati z institucijami. In mi se moramo odločati za podporo določenih območij. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Manzur, za vašo kratko predstavitev. Najprej gospa eh, Saifi. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Zahvaljujem se gospodu Mansurju eh, za to, da je prišel danes sem in zahvaljujem se tudi za kakovost njegove študije. Eh, po eh, umiku Daesha leta 2017 je potrebno ponovno vzpostaviti iraško državo. Potrebno jo je stabilizirati, zagotoviti varnost, zagotoviti eh, spravo in obnovo države. Vse to mora potekati usporedno. Stabilizacija države je možna samo ob prestrukturiranju policijskih organov. Treba je eh, zagotoviti inkluzivno vladanje in eh, reprezentativno vladanje na lokalni in nacionalni ravni. Eh, tu je veliko vprašanj in Evropska unija mora tu igrati pomembno vlogo. Evropske institucije se morajo angažirati E, in to so že storile v Kuwaitu lani in dejanja e, oziroma besede na te e, konferenci se morajo spremeniti v dejanja. Treba je omogočiti vračanje notranje razseljenih oseb, treba je zagotoviti inkluzivno in reprezentativno vlado na lokalni in nacionalni ravni. Gospod Mansir, rada bi vam zastavila dve vprašanje. In sicer glede na vaša priporočila, eh, kakšna je lahko vloga EU pri vzpostavljanju eh, dialoga med centralnimi oblastmi in regionalnimi oblastmi eh, v Kurdistanu? Kaj menite o eh, misiji EU eh, za eh, krepitev policijskih sil? Kakšni so lahko pristopi za to, da zagotovimo primerne ukrepe na tem področju? Hvala. Hvala lepa, gospa Saifi. Še eno vprašanje imam. Gospod Rajmon za zelene. Rajmon, sem avstrijec. Eh, hvala lepa. Imam dve specifični vprašanji. Prvič. Vaša točka da obstajajo različni modeli vladanja, eh, močne osebnosti na eni strani, močne institucije na drugi strani. Eh, vi eh, niste dali priporočil, to ni vaša naloga, jaz pa bi rad podpiral osebe, ki se zauzemajo za močne institucije in ne za močnega moža, ki ne želijo torej avtoritarnih struktur. E, kaj bi bila po vašem mnenju e, strategija za e, evropsko politiko? Kakšne možnosti imamo? Drugo vprašanje. V zvezi s Kurdistanom, vaša študija eh, ne zastavlja vprašanje eh, iraških eh, kurdov, ne povezuje ga s Sirijo in Turčijo. Ali je vpliv notranje iraške politike res tako šibek? Eh, da tega ne bi bilo treba eh, upoštevati, eh, ko govorimo o širši sliki kurdskega vprašanja. Hvala lepa. Gospod Koso podpredsednik. E, to je pravzaprav e, zelo zanimiv področje in imel bi celo vrsto vprašanj. Najprej odnos vlade v Bagdadu in Kurdistanom, zlasti po referendumu o ne. Odvisnosti. Potem vas prosim, da poveste nekaj več o ISIS-u. To ste tudi nakratko omenili. In potem me zanima tudi, kar zadeva sedanjo vlado, ali je vlada razumela, da izven eh, določene regije to je bilo pravzaprav izhodišče Daješa in povezava za Turčijo. Gracias. Any further? Hvala lepa. So še kakšni komentarji? Očitno ne. Um, trije. Eh, govorniki z vprašanji, beseda je torej spet vaša. Eh, hvala lepa, hvala lepa za vaše vprašanja. Začel bi z gospod Sajfi. Prvo vprašanje je naslednje. V študiji sem izpostavil določene napake. Eh, odnosi med Erbilom in Bagdadom so zelo pomembni. Pred kratkim so odprli letališče oziroma so to sklenili, Eh, večina ljudi meni, da je referendum napaka, celo v strankah to menijo. In sedaj govorim o tem, kaj bi bilo pragmatično nacionalistično gibanje v primerjavi z radikalnim. Eh, in eh, kurdi so se odločali za pragmatizem. 2005, ko so vzpostavljali kurd Eh, eh, eh, iraško državo so hoteli najmočnejše ljudi imeti v Bagdadu, naprimer na mestnika premijeja in tako naprej. Mnogi so bili v Bagdadu. Zakaj? Ker so lahko vplivali na vzpostavljanje države od znotraj. Po letu 2014 oziroma celo predtem so spremenili pristop, menili so, da se lahko odpovedo Bagdadu in uh, kakšna je torej situacija taka. Uh, in uh, mi moramo, oni so ugotovili, da morajo delati z Bagdadom. Uh, z vidika iz perspektive uh, Eh, premijeja v Bagdadu, eh, pa eh, je treba vedeti, da mora marsikaj upoštevati. Če da plače kurdom v Erbilu, kaj bo s tistimi, ki so v Basri in, in tam prav tako trpijo, kaj se bo zgodilo s suniti. In zaradi tega jih je hotel hotel nekoliko kaznovati zaradi eh, eh, referenduma, hotel je povečati svojo verodostojnost v eh, volilnem letu. Hotel je pokazati, da je potrebna obnova za celoten uh, Irak. Na kaj naj se fokusirajo? Uh, in v Kurdistanu se morajo voditelji odločati ponovno za pragmatizem. Uh, Eh, bila so zlata eh, leta za Kurdo, ko so lahko izvažali svojo nafto, imeli letališča. Ta, to obdobje je mimo. Sedaj je treba delati v korist obeh in mislim, da danes ne bomo uh, uh, imeli težav pri prepričevanju kurdskih voditeljev, da se vrnejo v Bagdad. Uh, Eh, marsikaj se lahko naučijo iz eh, neuspehov povezanih z referendumom. Eh, torej, po referendumu so se odločali za ukrepanje proti Iranu. Tam so bili slabi ljudje. Vendar mnogi akteri v Iraku bodo morali sodelovati z Iranom. To je realnost. In to je tudi povezano s kurdskim vprašanjem. Potem pa eh, reforma varnostnega sektorja. To je težavno vprašanje. Ne bo prišlo do integracije. Eh, pred leti sem eh, govoril z različnimi voditelji, ki so mi razložili, kako si predstavljajo integracijo, kam bodo šli posamezni bataljoni. Eh, novembra 2016 pa morajo eh, oborožene sile eh, biti pod vodstvom ministra za notranje zadeve in obramnega ministra. Eh, vendar služba za boj proti eh, terorizmu je v okviru urada premijeja in to je pravzaprav nek neko, neka siva lisa, eh, čeprav so te sile eh, tako zelo izpostavljali. E, in eh, mnogi kažejo pravzaprav na to enoto za boj proti terorizmu in pravijo se, bi mi lahko imeli njihov status. Ne, treba je stvari urediti. Treba se vprašati, kako počasi pravzaprav uh, uh, odpravljati te oborožene sile, odpravljati potrebo po oboroženih silah, naprimer Hašit, ti so bili eh, boljši predstavniki Iraka kot Marsi eh, kdo drug. Eh, tam so bili jezidi, eh, kristijani, suniti. Eh, mi moramo torej vpraš, se vprašati, kako vključiti realnost na terenu in ne smemo zatiskati oči in pričakovati čudeže. Eh, eh, tudi pri vzpostavljanju državnih institucij se moramo zavedati tega. Eh, potem, raz, ali bomo imeli močnega moža ali močne institucije. Seveda vsi upajo, da bodo dobili močne institucije. Problem pa je bil naslednji. Ljudje vidijo, Eh, naprimer potrebo potem, da bi se vrnil nekdo kot eh, Saddam. Eh, vendar tu je, pozabljajo, da je bil Saddam institucija. Ne smejo in ne smete podpirati osebnosti. Vi morate pogledati, kdo predstavlja institucije. Vendar žal institucije dosti krat nimajo moči, oblasti, eh, vendar oblast in, eh, in moč se mora preseliti v institucije. Mi se moramo zavedati, da imamo državne akterje, hibridne akterje, vsi imajo moč, oblast in oblast je pa treba vrniti v institucije. Eh, potem pa glede vprašanja širšega kurdskega območja eh, v eh, Kurdistanu so vodje iz eh, KDP imele dobre odnose s Turčijo in imajo tudi velike težave z PKK in ta zamisel o širšem Kurdistanu je pretirana eh, obstaja cela vrsta kurdskih vprašanj. PKK je tudi deloma v Iraku, eh, igrajo določeno vlogo. ISIS, as an organization. ISIS je organizacija, mreža, ki so jo teritorijalno premaknili iz Empara in so šli v Mosad, kjer je nastala njihova eh, um, baza, o tem so se borili in pridobivali nove teritorije in tukaj je konflikt. In obstaja neki vakum, Husharmak. Tam so ogromne gospodarske ba baze. In mislim, da se tukaj moramo na gospodarstvo bolj osredotočiti, kot pa na ideologijo, ko gre za oblast imate različne policije, različne sile, oborožene sile, imate nove prehode, nove vzpostavitve marsičesa. In zelo težko je ugotoviti, kaj je dobro za skupino. Eh, lahko se teritorijalno spremeni, nekaj premakne z enega konca na drug, pa se potem na tretjem koncu spet pojavi. Um, to je, v, v, Iran je bistveno vključen v iraške uh, zadeve. Iran ne dovolja Iraku, da kot tak propade, želi si ga kot partnerja, sicer šipkejšega, ampak še vedno močnega. Uh, Želijo si ga zaradi svojih sektorskih politik v Iranu, sicer pa je na drugi strani samo ISIS in dejansko Iran si ne želi ISIS-a. Uh, ampak Irani kon, kontrolira mnogo uh, podskupin uh, v um, Iraku in tega ne bo izpustil, ker ima tak dolgoročni namen. Bil je referendum v Karkuju. Uh, nekaj dni pred referendumom Združeno kraljestvo, uh, Združeni um, narodi in američani so mislili, da bo predsednik to nekako enostavno uh, odpovedal ta referendum in niso imeli rezervnega računa, kaj se bo zgodilo, če ne bo tega naredil. Uh, eh, Iran je pa akterje veliko bolje razumel in je pripravil rezervni račun. Uh, plan mnogo pred samim referendumom. Oktobra lani so se ZDA iskale, kaj bi naredili, Iran je pa začel z izvajanjem svojega načrta. Torej, sposobni so tako delovati. Turčija pa je trenutno zelo zaposlena na Siriji, v Siriji pa tudi notranje probleme ima, ampak eh, k, ker PM poskuša eh, Turčija izvajati določen vpliv, ker je, kot sem že rekel, na njenih majah to. Hvala lepa, gospod Manželo. Eh, želi še kdo kaj dodati? Če ne, tukaj torej zaključimo. Hvala, da ste prišli, koliko razumem, ste v Londonu. Ja, hvala, da ste prišli iz Londona in upam, da ste imeli lepo vožnjo z vlakom. Sedaj eh, zaključujem in nadaljujemo z našim sestankom ob 14.30 in eh, podpredsednik gospod Kosol bo po moje vendarle uspel predsedovati eh, sestanku na mesto mene. To bi bilo odlično. Prijetno kosilo vam želim.